Buenas tardes, buen après-midi. Dobar dan. Dobar dan vsem. Prosim za vašo pozornost, tako da bomo začeli. Spet dobrodošli vsem predstavnikom nacionalnih parlamentov, ki so tukaj danes z nami, pa tudi poslancem Evropskega parlamenta veliko čast nam je, da bomo v tretjem delu naših razprav danes tega medparlamentarnega skupnega sestanka z nacionalnimi parlamenti pozdravili podpredsednico Evropske komisije Vivian Reding, ki je zadožena za pravosodje in temeljne pravice. Prav tako pa bomo imeli tudi komisarko Malmström, ki je zadožena za notranje zadeve, ki pokriva vsa področja, ki so zajeta v delo odbora Libe. Začenjamo s komisarko Reding, ki bo spregovila o prihodnih prednostnih nalogah razvoja dogodkov po stokholmskem programu, ki je bil sprejet leta 2009 pod švedskim predsedstvom. Na razpolago ima 15 minut, potem pa bomo začeli z razpravo. Zastavili boste lahko kratka vprašanja, pripravite se na to. Seveda pa imamo z nami tudi so predsedujočega gospoda Virvidakisa, ki predstavlja grško predsedstvo. Hvala lepa, gospa Reding, bez, prosim, beseda je vaša. Uh, Hvala lepa, predsednik. Dobar dan vsem kolegom iz nacionalnih parlamentov. Naj jim povem, da je ob vhodu v dvorano cel seznam zadev, ki si jih lahko ogledate kajti tako boste lahko ugotovili, kaj vse smo postorili, kar se tiče zakonodaje v obdobju zadnjega, zadnjih štiri let in pol. Z Lizbonsko pogodbo smo prvič komisiji dali pristojnost tudi na področju pravosodja, tako da smo to izkoristili, zato da smo stvari zagnali. In resnično menim, da smo v tem času sprejeli kar nekaj zakonov in uspeli ustvariti območje pravosodja v Evropi. To je tudi posebno leto, morda veste, ker so vse predlizbonske točke, o katerih se je odločalo soglasno strani držav članic brez posredovanja Evropskega parlamenta in brez možnosti, da bi posredovala komisija ali Evropsko sodišče, vse te točke pred Lizbonskega sprejemanja odločitev držav članic, vse te točke bodo, to mi imenujemo, lizbonizirane 1. decembra 2014. To pomeni, da bodo samodejno postale direktive. Tako, Ta konferenca je aktualna, kajti zgolj pred enim tednom je komisija sprejela sporočilo o prednostnih nalogah za območje pravosodja v EU. Naše sporočilo je prispevek k širši razpravi. Vključujemo pa seveda tudi nacionalne parlamente in zaključujemo razprave v Evropskem svetu in v drugih evropskih inštitucijah, ki jih gotovo poznate. Pred dvema tednoma na vrhu ministrov za pravosodje v Bruslu, sem ministre povabila, da se pogovorijo o vsem, kar sem jim predstavila z nacionalnimi parlamenti, kajti na področju pravosodja imajo nacionalni parlamenti več pooblastil kot na drugih področjih naših dejavnosti. Torej to zahteva tesno sodelovanje med ministri, ki prihajajo v Brusel, kjer sprejemajo odločitve in nacionalnimi parlamenti. Pravosodna politika je blizu državljanom in ima neposredni vpliv na njihova vsakodnevna življenja. Zato igrate ključno vlogo pri vsem tem. In zato sem še prav posebno hvaležna predsedniku Lopezu Aguilarju, da me je povabil danes sem, da spregovorim. Naj začnem z izzivi, pred katerimi smo. Veliko napredka smo že naredili, to lahko preberete tudi v dokumentu, ki je pred vami, vendar pa vse eno moramo storiti še več. In izpostavili smo tri glavne izzive. Zaupanje, mobilnost, rast. Zaupanje. Zaupanje je podlaga za celotni sistem. Veste, in to lahko vidite tudi pri vseh odločitvah, ki so bile sprejete. Tukaj ne gre samo za reformiranje pravosodnega sistema v vaših državah, gre za gradnjo mostov med različnimi pravosodnimi sistemi. To se nadaljuje in te razlike se bodo nadaljevali tudi v prihodnosti. Zato, da lahko sodelujemo, pa potrebujemo zaupanje. In tega ne moremo kar odrediti. Ne morem sprejeti evropske direktive in reči, od zdaj naprej si bodo evropski sodniki zaupali. Ne, sami morajo zaupati v sosednje sisteme. In to vzajemno zaupanje med sodstvom in osebjem organov pregona mora biti še okrepljeno. Prav tako moramo zagotoviti, da bodo pravni delavci in sodniki v polni meri zaupali pravosodnim odločitvam, ne glede na to, odkot prihajajo, iz katere države. Da bo vedno več takšnih odločb, ki bodo na več ravenskih stopnjah prizadevali in zadevali ljudi in podjetja, to je povezano z mobilnostjo ljudi. Veste, da posamezniki in podjetja izkoriščajo možnosti, ki jih imajo iz pogodb, da se prosto premikajo po EU, vendar pa ovire ostajajo. Pogosto so na nacionalnih mejah še vedno prisotne ovire. Predstavljajte si za vse tiste, ki potujejo za zabavo, turistično, ali ki se poročijo v sosednji državi, ki študirajo ali delajo v sosednjih državah. Za te je še vedno veliko pravnih in praktičnih težav, ko skušajo uživati svoje pravice. Potrebno je torej storiti več, da bomo te ovire odstranili. In potem tretji element, rast. Ko sem prevzela mandat, sem torej ustvarila to poglavje pravosode za rast, parlament me je usuplo pogledal, kaj pa to pomeni. Vse to ni rast, to so pravice pravosodje. Ne, ne, tudi rast je. Gre za administrativno pravosodje, trgovinsko pravosodje, državljansko pravosodje. Tukaj gre tudi za rast. Kaj ti, če ne raste, potem preprečuje čezmejno sodelovanje. Tako da moramo prispevati gospodarskemu okrevanju, zato da bi trg odprli za naša podjetja. Ta naša podjetja pa morajo biti gotova, da bomo imeli učinkovito zaupanja vredno pravosodje, da bodo dobili odločitev, ko je to potrebno, ko mislijo, da je potrebno, da je odločitev sprejeta. Tako da bodo tudi investitorji imeli pravno gotovost. Kaj pa potrebujemo, da bi te tri izzive okrepili in da bi na njih našli odgovore. Gotovo je, da moramo vse skupaj postopno nadgraditi. Sedaj imamo zakonodajo, vse skupaj moramo utrditi, kodificirati in dodati še kakšno stvar. Najprej konsolidacija. Iz vaših izkušenj v državah članicah veste, da priprava zakona in izvajanje le tega v praktičnih razmerah, da sta to dve plati ene in iste medalje. Zato, da bi ukrepili učinkovitost tega, kar imamo, potrebujemo zakonodajo, ki pa mora biti ne samo sprejeta in prenešena, ampak tudi ustrezno, ustrezno izvedena. Tako potrebujemo boljšo uporabo informacijskih tehnologij na sodiščih in izven sodnih postopkov. Prav tako potrebujemo bolj očinkovite postopke sodnih mehanizmov in prav tako potrebujemo boljše sodelovanje med upravami in sodnimi delavci. Ključno za to je usposabljanje. To je tudi ena prvih stvari, ki sem se jih lotila. In to je povezano z zaupanjem. Morate vedeti, kaj počne vaš sosed in kdo je ta sosed. Kdo je sosed kot oseba? Sodniki se morajo poznati, prav tako pa morajo poznati tudi sistem sosedov. 35 odstotkov novih finančnih programov na področju sodstva bo namenjenih usposabljanju sodnikov in delavce na področju pravosodja. V zadnjih teh letih smo veliko naredili na tem področju, to je dobro, vendar pa še vedno ni dovolj. Še vedno moramo ustrajati bolj na tem. Mislim, da približno 50 odstotkov sodnikov in tožilcev je že opravljalo takšno usposabljanje. Priti moramo do 100 odstotkov, torej manevrskega prostora je še kar nekaj. Zelo pomembno je, da poznamo sosednje zakone, pravosodne sisteme in tudi osebe, ki so v sosednjih državah. Drugi element, kodifikacija. Raziskati bomo morali potrebe po kodifikaciji obstoječe zakonodaje skupnosti na področju pravosodja in tudi sodno prakso Evropskega sodišča. Ne potrebujemo samo dečko tu in tam ker morate potem biti seveda genialni, da se skupaj združite. Potrebujemo celoto. Imeti moramo nacionalno zakonodajo, evropsko zakonodajo in tudi odločitve, odločbe sodišč na pregled skupaj, tako da imate pregled nad vsem. In seveda, pravosodje je dinamično področje. Potrebno bo predvideti tudi dopolnilne instrumente k obstoječim. Ne morem točno reči, kakšni ti bodo, kateri to bodo. Čas bo pokazal. Pravosodje za raz to, tega sem se spomnila samo zato, ker smo bili včasih krize in sem razumela, da moramo pravosodje uporabiti za to, da bomo podjetjem omogočili, da bodo čim bolje poslovala prek meja. Vedno, ko kaj dodamo, pa moramo pazljivo analizirati, ali je potreba potem in ali obstaja dodana vrednost za takšne dopolnilne dejavnosti. Vedno je potrebno upoštevati to, vsaj poskušam sama, ne vem, ali je to zgodba uspehu ali ne, tudi raznoliko spravnih sistemov in tradicij. Držav članic ne želimo harmonizirati, želimo ohraniti te tradicije, potrebno pa je sisteme povezati. Sisteme, ki so predvsej različni. In še vedno vem, kako težko je bilo glede oporok in kako smo potem težko dosegli dogovor eh, z notarji, ko smo imeli zelo različne sisteme, tako da smo lahko potem jim omogočili sodelovanje, da so olajšali delo državljanov. To je torej nekaj, kar bomo morali početi tudi v prihodnje. Veselim se resolucije, ki jo bo Evropski parlament sprejel v naslednjih tednih z vašim prispevkom in veselim se zelo plodne razprave na področju pravosodja, kamor bomo tesno vključili tudi nacionalne parlamente. Hvala lepa, komisarka Reding, za to vašo predstavitev prednostnih nalog po stokholmskem programu še prav posebno, kar se tiče sodnega usposabljanja in sodelovanja, kjer ne potrebujemo samo pripravljenosti, kar se tiče pridobivanja znanja različnih pravnih sistemov, kajti to gre z roko v roki pri izgradnji evropske integracije, prav tako pa potrebujemo tu jezike, tehnike za dejavno sodelovanje, potrebno je prevzeti pobudo in se odzivati na to, ko govorimo o specifičnih pravicah evropskih državljanov, ki pa niso omejene samo na meje držav članic, ampak prihaja do prekrivan pravosodnih sistemov. Mislim, da želite prispevati k razpravi. Nekaj prijav že imamo. Kdorkoli še to želi, želi zastaviti kakšno vprašanje ali podati izjavo, naj to prosim sporoči tukaj nam prek dvoranskega osebe ali prek sekretarjata. Začeli bomo z gospodom Van der Stojerem. Upam, da sem prav izgovoril poslancem nizozemskega parlamenta. Prosim. Um, um, was... Hvala lepa, gospa komisarka. Zelo sem zadovoljena nad vašimi pripombami v zvezi z ulogo nacionalnih parlamentov na a, področju pravosodja. Spominjam se razprave prejšnji petek na to temo, kjer ste izpostavili, da uloga nacionalnih parlamentov ki uh, pač uh, sodelujo pri oblikovanju tudi uh, pogledov v zvezi z uradom javnega toživca, uh, da pač pri vsem tem uh, se ne boste uh, uklonili in da pač uh, ne boste uh, nujno pristali na uh, tudi stališča nacionalnih parlamentov v zvezi z vlogo Evropskega javnega toživca. Ali je to točno to, kar je bilo povedano? povedano. Hvala lepa. Zdaj pa uh, gospod Gons. Gospa Gons. Hvala lepa. Mislim, da. Eh, je potrebno stopiti korak nazaj in eh, tudi počakati tudi na naslednji sklic Evropskega parlamenta. Vsekakor eh, želim povdariti, da v tem mandatu izmed, eden izmed vidikov, ki smo ga najbolj povdarjali, je bila vloga demokracije v Evropi in pa kako naj zaščitimo demokracijo in vladavino prava v Evropski uniji in državah člage, članicah. Govorili smo o dilemi Skobenhavna. Mislim, da kar je pomembno, je to, da je komisija pripravila sporočilo. Zelo sem zadovoljna, da ste tudi vi uh, omenjala uh, tudi poročilo Tavareš in tudi uh, moje poročilo na to temo. Kajti To so bila glavna poročila, kjer smo eh, oblikovali nek eh, koncept, nek pristop, kako naj napredujejo. Vsi vemo, da moramo nekaj storiti v zvezi z to dilemo iz Köbenhavna, ampak eh, pričakovali smo, da bomo jim zabeležili rezultate še toliko prej. Moje poročilo je bilo sprejeto v odboru, preden je bilo sporočilo izdano, ampak potem pa potrditev na plenarnem zasedanju je, do te potrditve je prišlo po sporočilu poročilu komisije. Torej, eh, zaradi tega je tudi to poročilo bilo pomembno za vaše sporočilo, hkrati pa je bilo neke vrste dobrodošlica. Eh, ugotovili smo, da na plenarnem zasedanju večina je podprla moje poročilo. In res smo a, pozdravili spor, vaše sporočilo s to potrditvijo, kajti mi smo ugotovili, da a, ste uvedli določene mehanizme za zaščito drugega člena v okviru a, zdaj veljavne pogodbe. Ampak naše pričakovanje so bila tudi nekoliko večja in a, tisti, ki so glasovali na plenarnem zasedanju za. Eh, so eh, upoštevali tudi eh, krizne mehanizme, ki bi jih potrebovali za redno ocenjevanje. To mora biti podlaga za ukrepanje v kriznih okoliščinah ob upoštevanju tega, kar se dogaja na terenu. Ničesar podobnega nismo zasledili v uh, vašem uh, sporočilu. Drugo vprašanje, ki še vedno ni bilo rešeno in za katerega mislim, da bi bilo pomembno, da več postorimo, so spremembe pogode v prihodnje, zato da bi lahko oblikovali učinkovite mehanizme na tem področju. Večkrat je bilo poudarjeno, da bi potrebovali različne pragove, ko se pogovarjamo o tveganju eh, hudega kršenja eh, pravne države oziroma demokracije oziroma ko pride do eh, hujšega prekrška. Vsekakor bi si želeli videti, da se izpostavijo tudi ti vidiki in želeli bi imeti tudi do vrste naprede v prihodnje, torej redno preverjanje in pa um, prilagoditve pogodbe. Gospa Stampoli v zastopstvu Grškega parlamenta. Eh, Hvala lepa. Z ozirom na dobre prakse in, na, eh, in pa evropski pravni red, že, bi želeli povdariti, da bi bilo Eh, pomembno unesti tudi določene spremembe, zato da, um, zato da ne bi prišlo do popolne razrešitve vsakečne odgovornosti vodilnih eh, kadrov v bančnih zavodih. Gospod Brons, izvolite. Uh, Z osirom na uh, usposabljanje sodnikov uh, me zanimajo vsebine tega usposabljanja in drugič, ali lahko ta učinek tudi ustrezno izmerimo, ali predvidevate ob koncu tega usposabljanja tudi ustrezno merjenje učinkovitosti ali kaj podobnega in ali uh, bodo vsebine preskriptivne narave oziroma preprosti prepričljive, recimo tudi eh, s tem, da eh, bi recimo lahko predstavljali neke vrste precedence v našem angliškem pravosodnem sistemu eh, in tudi z ozirom na razlago zakonodaje ali pa enostavno to bodo neke vrste informativni tečaji, opisni tečaji, kjer bi se seznanjali z evropskim celinskim sistemom in s pravosodnimi sistemi držav članic. Še kdo želi kaj povedati? Še kdo želi spregovoriti? Preden predamo ponovno besedo gospe Redingovi za odgovore. Še eh, gospod Berlinguer v zastopstvu Evropskega parlamenta. Izvolite. Grazie, Hvala lepa, predsednik. Želim pritegniti pozornost kolegov na nek vidik, o katerem smo se pogovarjali na skupnih zasedanjih eh, odborov Libe, Juri in Afko. In predvsem eh, želimo pozoriti ne toliko na eh, ustvarjanje novih predpisov, namreč teh novih predpisov je bilo kar nekaj v zadnjih letih, odkar je bil sprožen eh, štokholmski program, ampak se želim predvsem osredotočiti na izvajanje, na dejstvo, da a, eh, te predpisi morajo priti do državljana in a, eh, morajo hoditi na svojih nogah, kaj ti a, ehm, informacije, ki, s katerimi razblagamo in tudi um, točkovnica, ki jo je komisija uvedla ravno zato, ker je bila razkrbljena nad temi aspekti, uh, Eh, nas opozarja, eh, čeprav še le delno, na to, da število praktičnih eh, učinkov za zainteresirane državljane lahko preštejemo na, na prstih ene same roke, kar zadeva odstotne točke. In torej Evropska unija je mm, ustvarila ogromen korpus predpisov, torej ta korpus je izredno bogat in prilagojen na potrebe evropskih državljanov to, da evropski državljani niso nikoli uživali teh rezultatov, vsaj ne v zadostni meri. In torej odslej je očitno, da je poslanstvo parlamenta tisto, da eh, ustvarja nove predpise, ampak eh, celotna unija in torej vse tri njene institucije bi se morali združiti za to, da bi tudi na isti način eh, spodbudile konkretno izvajanje in ugotavljanje pridobljenih rezultatov, zato da bi zagotovili tudi lažji dostop do pravosodja. Kdo ima odločujočo ulogo pri vsem tem poleg sodnikov in pravnikov? To so predvsem odvetniki oziroma praktiki, kajti državljan za to, da lahko um, si zagotovi spoštovanje svojih pravic, se posluži najprej a, eh, poklicnega svetovanja, na to pa stopi do sodnega organa. In torej mi bi morali a, eh, vključiti v to pravosodno usposabljanje, judicial training, a, ehm, pač to prilagoditi na različne stroke in moramo, bi morali predvideti, kako in eh, preko katerih postopkov a, se potem udejanjajo ti predpisi, kako zaženemo uh, te mehanizme, ki so opredeljeni v uredbah, direktivah oziroma v zakonodaji in kako se vse to lahko konkretno izvršuje. To je priporočilo, ki sem ga želel eh, podati uh, vsem trem institucijam. Hvala. Hvala lepa, gospod Albrecht, izvolite. Much, uh, Hvala lepa, predsednik. Tri točke. Prvič. Res se sprašujem, ali z ozirom na naslednjih eh, pet let eh, pri oblikovanju eh, nekega skupnega prostora svobode, enakosti in pravice, Eh, ali eh, se ne bi ravno v tej dvorani morali osredotočiti ravno na ta program, kajti nedvomno eh, so ravno poslanci tisti, ki morajo oblikovati smernice za prihodnih pet let. Imamo Eh, ogromno eh, različnih zakonodajnih svežnjev, veliko konkretnih korakov, ki jih je treba postoriti in torej mislim, da ravno nacionalni parlamenti in Evropski parlament bi morali skupaj zasnovati, kako naj izgleda ta program. Seveda komisija bi morala predlagati dodatne ukrepe, recimo kar zadeva časovnica za vzpostavitev minimalnih standardov, naprimer v kazenskih postopkih oziroma kar zadeva naprimer pravosodno pomoč oziroma minimalni standardi za, eh, za eh, pač pripor pred eh, sodno obravnavo. In torej, ali kako naj oblikujemo ta petletni program, ne da bi poslancem zaupali najprej naloge, da zastavijo glavne smernice? niti nacionalni parlamenti, niti Evropski parlament ne bodo do, dovolj so udeleženi pri vsem tem, ne, bo, ne bomo imeli priložnosti za to in Evropski svet eh, že junija bo morda že sprejel glavne eh, odločitve. In torej sprašujem se, ali nam lahko komisarka lahko kaj pove v zvezi s temi premiki. Druga stvar pa predvsem v zvezi z časovnice imamo občutek, da eh, bi morali imeti določene razprave v zvezi z nadaljnimi ukrepi, rad bi vedel, Kako uh, bodo nastajali ti dodatni ukrepi, kako bomo uh, gradili minimalne standarde pri uh, kazenskih postopkih, to je ključno področje, tako kot sem povedal tudi do povdan. Naprimer, uh, kaj, kaj pa z direktivo zaščiti o varstvu osebnih podatkov, to je spet eden od tistih elementov, ki sestavljajo te minimalne standarde in še zadnja točka. Eh, torej, uh, seveda ne gre samo za reformo na področju varstva osebnih podatkov, ampak gre tudi za izzive v uh, povezavi z, z tem, kar se imenuje Safe Harbor oziroma varno, varno pristanišče. Uh, In eh, torej rad bi slišal, kako se eh, odzo, odzivate na eh, sklep, ki je bil sprejet v parlamentu prejšnji teden v zvezi z prekinitvijo sporazuma o varnem pristanu. Ali nihče drug se ne želi priglasiti k besedi, ne vidim nobenih kartončkov oziroma nihče ne prinaša ni novih prošen sem k omizju in zato bi predal besedo gospod Redingovi za odgovore. Dovolite, predsednik, bom najprej odgovoril na vprašanje gospoda Berlinguerja, kajti eh, potem nas bo moral zapustiti eh, zaradi eh, glasovanja na nekem drugem odboru. Gospod Berlinguer, eh, zahvaljujem se vam za vaše vprašanje, eh, za vaše zanimive eh, misli. Eh, Torej, dejansko eh, soglašam z vami, da ne potrebujemo eh, novih predpisov, ampak eh, predvsem potrebujemo izvajanje, izvrševanje že obstoječih predpisov in določb. To je glavna stvar, ki sem jo tudi izpostavila v svojem sporočilu um, za prihodnost. Jaz seveda um, ba, vam ne obljubljam nobenega božičnega drevesta, vem, da nekateri bi želeli to storiti. Uh, Eh, mi pa eh, ne potrebujemo samo eh, pobožnih želja, potrebujemo predvsem učinkovitost. In torej, če si ogledam področje kazenskega prava, potem ugotovimo, da je vse zajeto v direktivah se pravi, da potem je treba te direktive prenesti v nacionalne sisteme in to je na vas, na nacionalnih parlamentih. Eh, vi morate odločati o tem, kako naj eh, so prenesene te direktive in potem eh, nacionalno pravo mora to konkretno začeti izvajati v praksi. Torej uh, smo še zelo daleč od, uh, konkret, od tega, da bi, uh, da bi vse to, kar je bilo sprejeto in odločeno na evropski ravni, do tega, da bi, da bi vse te odločitve lahko imele konkretne učitve, učinke za eh, državljane. Torej, eh, ko govorimo o kazenskem postopku, bi morali zagotoviti državljanom eh, enake minimalne standarde po celi Evropi. Seveda, potem ena država se lahko odloči za višjo stopnjo zaščite, ampak te minimalne standarde bi bilo potrebno začeti konkretno izvajati vse posod po celi Evropi in državljani bi morali biti tudi obveščeni o tem, da obstajajo take minimalni standardi, minimalne pravice. Eh, Torej, tudi vlade bi, biti, uh, bi, se bolj, bi se morale bolj zavedati tega, pri čem so. In uh, od tod torej potreba po tej točkovnici, ki sem jo razvila, naprimer v kontekstu evropskega semestra. Nedvomno ste že imeli v rokah ta dokument, drugače pa je eh, na voljo. Eh, Eh, tam le, eh, pač eh, tu so zajete vse države članice, vse tiste, ki so nam posredovale svoje podatke in tukaj imamo podatke o rešenih oziroma nerešenih zadevah in vse na pravosodnem področju in to vse v številkah, zato da bi si zagotovili zaupanje državljanov, ampak to pravosodno točkovnico smo, smo izvedli predvsem na področju ne toliko kazenskega prava, ampak bolj upanja pravnega in trgovinskega prava in to v povezavi z zaupanjem investitorja v določeno državo. In torej seveda bi se želeli eh, videti konkretno izvrševanje eh, vsega eh, tega, ampak to je nauk, ki ga lahko potegnemo tudi iz tega dokumenta in tu vrsto priporočil, ki veljajo za države članice v posameznih eh, evropskih semestrih. La, eh, v prejšnjem eh, obdobju so imeli kar 12 držav, ki so prijele konkretna priporočila in uh, obstaja tesna vez med ulaganjem oziroma neulaganjem in delovanjem ali nedelovanjem sistemov civilnega prava. Potem dostop do uh, eh, sodišča, seveda to je vse povezano, ampak uh, Eh, ni potrebno, da se obrnemo na sodišče za vsako malenkost. Zaradi tega smo razvili tudi um, orodje, mehanizem uh, eh, medijacije, posredovanja. Zato, da bi nekoliko razbremenili navadna sodišča, ki naj bi se posvečala večjim, pomembnejšim zadevam, medtem ko manjše prekrške pa bi lahko reševali prek posredovanja. Uh, Eh, in mislim, da je tudi odgovornost nacionalnih parlamentov ta, da poskrbijo za to, da ti sistemi za posredovanje, za medijacijo, da eh, začnejo delovati in da niso spostavljeni samo na podlagi zakonodaje, ampak da eh, to pride ljudem do živega, da se zavedajo, da obstaja tudi ta možnost reševanja sporov. Gospod Berlinguer je tudi uh, zelo, zelo poudaril vprašanje usposabljanja sodnikov. Samo da vam podam nekaj statističnih podatkov. To so podatki, Evropske mreže za pravosodno usposabljanje. Poglejte, kako je videti ta graf. To je število usposobljencev, ki se je bistveno povečalo, torej ti tečajniki, ki so eh, opravili to usposabljanje. Torej obstaja ta zavest o tem, da je to vrstno usposabljanje nujno. Očitno pomeni, da eh, smo segli do konkretnih uporabnikov. In uh, torej, gospod Brons, eh, to usposabljanje prepuščamo specialistom, tudi kar zadeva vsebine tega usposabljanja, recimo tej mreži. To so pogosto krat sodniki, tisti, ki se ukvarjajo s tem. In to v upoštevanju raznolikosti naših ureditev. Imamo common law, imamo celinsko pravo, v celinskem pravu imamo celo vrsto različnih ureditev. In torej, uh, strokovnjaki uh, se najbolje spoznajo na to in uh, zaradi tega njim prepuščamo prepuščamo uh, to delovanje. Nacionalna sodišča so hkrati tudi evropska sodišča dan danes. Nacionalni sodniki so hkrati tudi evropski sodniki, kajti morajo uh, razsojati tudi na podlagi evropskega prava in zato je bistveno se usposabljati tudi na tem področju. In zato sodniki morajo poznati te osnove, na podlagih katerih morajo potem sprejemati svoje odločitve. Zdaj pa ne se vrnem k prvemu vprašanju to je bilo dvojno vprašanje, ki je um, bilo pač tesno povezano drugo z drugim. Torej, um, v Amsterdamu uh, so, z Amsterdamom obstajajo pač določene uh, razhajanja o tem, kako naj deluje eh, Evropsko javno toživstvo in potem vprašanje subsidijarnosti. Uh, Eh, nekateri parla nacionalni parlamenti so nas na to opozorili, ampak e, želim poudariti nekaj vidikov. Torej, prvič, kar zadeva drugi protokol k pogodbi, ta protokol ne vključuje nikakršnega avtomatizma o tem, da bi umaknili ali spremenili predlog v primeru Eh, pritožbe v zvezi s subsidijarnostjo. Torej, in to je na strani komisije, da presodi, ampak preden komisija lahko kar o čemarkoli presodi, mora izvesti celovito analizo in mora opraviti poglobljen pregled uh, Eh, tega, kar eh, zaterjujo nacionalni parlamenti. Mi smo to storili v našem eh, preverjanju, imeli smo številne seje našega kolegije za to, da bi se poglobili v te aspekte. Analizirani smo vse utemeljene mnenja, ki so jih podala nacionalni parlamenti in po poglobljeni analizi zelo raznolikih stališč nacionalnih, parlament, parlament, nacionalnih parlamentov je komisija objavila svoje sporočilo, eh, v katerem podaja svoje poglede. In ne vem, če, se, če ste vsi nacionalni parlamenti že prijeli te dopise. Ampak ehm, tisti, ki so se pritoževali v zvezi z ravnjo subsidiarnosti, Potem imeli smo tiste, ki so povdarjali, da je to čudovit projekt, drugi pa eh, se niso pritoževali nad subsidijarnostjo, ampak so imeli določene pripombe k strukturi strukturi, ki je, ki je bila predlagana za a, Evropsko javno toživstvo. Torej, vsakemu smo posredovali individualni odgovor, vsakemu nacionalnemu parlamentu, vključno tudi s tistimi nacionalnimi parlamenti, ki so izrazili, a, a, ki so izrazili stališče, češ da ne želijo sodelovati pri novem sistemu. Eh, pisarna urad eh, Evropskega javnega toživca je sui generis konstrukcija. Zakaj? Ker je edina, ki eh, je predvidena že, že v 86 členu pogodbe. In uh, to pogodbo so eh, mimo grede eh, vsi, ratificirali vsi nacionalni parlamenti, drugače sploh ne bi bila pogodba. Vsi nacionalni parlamenti so torej ratificirali 86 člen, ki predvideva vzpostavitev urada uh, Evropskega javnega toživca EPO. In, uh, Naj povem, da v Evropskem parlamentu je prišlo do uh, zelo odločnega glasovanja v zvezi s tem. Imeli smo tudi poročilo Jakolina. In tudi svet si želi imeti ta, to, ta urad in torej zdaj že vstopamo v drugo fazo tega projekta, tega, te pobude. Zaradi tega se bo potrebno posesti okrog omizja in sestaviti novo besedilo. Torej v okviru okrepljenega sodelovanja bo potrebno oblikovati to, ta, to novo besedilo in a, eh, potrebno bo torej opredeliti in upoštevati pri tem tudi stališča nacionalnih parlamentov. Na nas je tudi to, da a, eh, se, da, se damo, damo na voljo našo pomoč in podporo in upoštevamo a, eh, tudi pripombe v zvezi s strukturo tega novega urada javnega toživstva, ki ga je treba vzpostaviti. Torej, pogledi nacionalnih parlamentov bodo nedvomno upoštevani v naslednjih koraki tega postopka. In s tem naj se lotim splošnega vprašanja, e, ki ga zastavljajo nacionalni parlamenti. Torej, moj parlament je e, Evropski parlament, ker sem pač Evropska komisarka. Torej, vaše vlade so tiste, ki so odgovorne pred vami. In vaše vprašanje in vaš nadzor nad tem, kar opravljajo vaše vlade, to, kar počenjajo vaši ministri, ko pridejo na zasedanja sveta ministrov, to je v vaših rokah in to je pod vašim nadzorom. Torej, vi morate paziti na to, kaj počenjajo predstavniki iz vaših vlad, ko eh, sedijo za mizo skupaj s svojimi eh, eh kolegi. Torej, vi, nacionalni parlamenti, imate zelo pomembno vlogo, ki jo lahko odigrate in sicer to, da nadzorujete dejavnosti svojih vlad. Upam torej, da vi ustrezno postavljate pod vprašaj delovanje eh, vaših vlad in eh, se lahko, lahko torej soglašate eh, oziroma lahko tudi ne soglašate s tem, kar počenjajo vaše vlade in upam, da ste seznanjeni s tem, kar se dogaja za zaprtimi vrati tu v Bruslju na vladni ravni. Naj vam povem, da jaz redno stopim pred Evropski parlament zato, da evropskim poslancem obrazložim, kako vodim svoje dejavnosti in kako potekajo eh, naše razprave, torej med nami, komisari in pa um, predstavniki v ministerskem svetu. Kar pa zadeva prihodnost. Uh, odločiti, kar zadeva prihodnost pravosodnega sektorja, to je stvar, o kateri se morate pogovoriti s svojimi vladami. Morate jih eh, povprašati, o čem se pogovarjajo na ministerski ravni, na zasedanjih eh, ministerskega sveta, ali a, eh, je to pripravljeno na ustrezen način ali gre samo za neke vrste a, a, z, improvizacijo. A, In torej, um, se pravi, da vaši parlamenti morajo tesno sodelovati z Evropskim parlamentom in izvajati institucionalni nadzor nad svojimi, vladi, tu, nad svojimi vladami. Torej, gre za večplastno strukturo. Gospa Gönc, um, torej naj vam odgovorim. Um, pogovarjamo se o a, vprašanjih, ki ste jih izpostavili. A, e, to smo že večkrat obravnavali. In sicer zakaj? Ker najprej naj poudarim, da nismo pričakovali sploh na začetku, da bomo potrebovali tako razpravo, kajti ko država postane članica Evropske unije, smo pričakovali, da bo, eh, da bo eh, spoštovanje pravne države nekaj samoumevnega, ampak temu ni vedno tako. Kaj predvideva pogodba? Pogodba predvideva v sedmem členu, naprimer, tudi primere atomske bombe. Torej, eh, če neka država članica ne spoštuje recimo pravil pravne države, recimo, da se ne spoštujejo naprimer človekove pravice v tisti državi in tako dalje. In mi nimamo nikakršne možnosti nekega umestnega ukrepanja, ko gre za tako neustrezno postopanje. Mi pa potrebujemo tudi take umestne ukrepe, kajti mi nočemo kaznovati, hočemo rešiti problem. Kaznovanje ni vedno edino, uh, eh, edina možna rešitev. Zaradi tega, potem, ko smo res eh, proučili vprašanje in eh, tisti, ki jih evropsko pravo zanima, bodo našli nekaj zanimivih a, podatkov o nekem sklepu iz leta a, 86 v, prim, v zadevi Leveha. Eh, kjer eh, je izpostavljeno, da eh, pravna država niti, da torej niti države članice, niti posamezne institucije države članice niso postavljene nad pravno državo. Torej vsi morajo spoštovati pravila pravne države, ne glede na to, Ehm, in torej Evropsko sodišče je, se je izrazilo v zvezi s tem, ko so se začeli pojavljati problemi v nekaterih državah članicah in na to se ne bom povrnila, kajti vsi to dobro poznate. Torej, takrat um, leta 2012. 11 eh, ministrov za tuje zadeve pod vodstvom gospoda Westerfellerja so izvedli analizo o tem, kako bi uh, morala zgledati uh, prihodna struktura Evropske unije v povezavi z tem mehanizmom v povezavi z pravno državo. Leta 2012 predsednik Barozo pred Evropskim parlamentom v svojem nagovoru o Evropski uniji, jaz sem takrat tudi predstavila uh, nujnost tega, da oblikujemo tako strukturo. Leta 2013 pa smo imeli pismo štirih ministrov za tuje za zunanje zadeve um, v zvezi z MFI-em in, in uh, torej leta 2013 je predsednik komisije v svojem nagovoru pred Evropskim parlamentom uh, Eh, in eh, tudi kolegi se je sestav kar dvakrat za to, da bi se pogovorili o vseh teh vidikih. Gospa Gönc je eh, dejansko opozorila na številna poročila oziroma resolucije Evropskega parlamenta za reševanje vseh teh težav. Po vsem tem In potem, ko smo proučili, kateri so bile težave, kateri so bile problemi, potem, ko smo prebrali Evropsko pogodbo, kaj ti komisija je varuh eh, pogodbe in je ne, more, je ne sme zanemariti, je komisija oblikovala neko odločitev. Zakaj odločitev? Kaj ti gre za to, kako bo komisija delovala v primeru tega pa tega. Torej, obstajajo določena načela, mm, ki so zajeta v tej odločitvi. Najprej se držimo logike sedmega člena pogodbe, to da preden Pre, preden začne učinkovati sedmi člen, poskusimo rešiti problem problem, ki proble, pro, takega problema ne moremo rešiti na nacionalni ravni, kajti nacionalna institucija očitno ne deluje več za to, da bi lahko rešili ta problem. Ponavadi gre za probleme, ki jih eh, neposredno rešujo nacionalni pravosodni sistemi oziroma nacionalni parlamenti. Ampak, če te institucije ne delujejo več, potem gre za sistemski problem, kjer eh, mora poseči Evropska unija. V tem primeru se poslužimo postopka iz sedmega člena z dialogom z nacionalno državo in sicer z celovito analizo okoliščin potem enakopravna, obra, enakopravna obravnava vseh držav članic, ne, ne smemo torej uporabljati različnih meril, ampak to mora veljati za vse države članice in na to pa še ukrepi, ki se predlagajo državi članici za to, da reši svoj problem. Um, Torej, in da izda priporočila in na to, da se uh, sledi tem priporočilom in vse to spremlja. In šele, če nič od tega ni uspešno in če eh, celoten postopek, se pravi Evropski parlament in vaši ministri in vsi, ki so o tem obveščeni, se pravi samo v primeru, da vse to nima nobenega učinka, bo komisija sprožila člen 7. Grčija. Torej, um, zakonodaja, ki je sprejeta uh, v Grčiji in če pravilno razumem vaše vprašanje, gre za uh, zakonodajo, ki nekako opere uh, to vrstne dejavnosti. Uh, torej, nisem vedela, da to obstaja, to si bom pogledala. Torej, odgovorila sem gospodu Berlingerju, gospodu Bronxu, gospod Albrecht. Uh, vaše prve vprašanje se je tudi navezovalo eh, na svet in njegovo eh, božično jelko. Ne vem, mislim, da sem na to odgovorila. Moramo nadaljevati z minimalnimi zahtevi glede postopka. In postopkovnih pravic, torej če se ljudje premikajo in če je zaupanje temeljni element, ki omogoča delovanje celotnega evropskega sistema, potem potrebujemo tudi minimalna pravila, torej minimalne varovalke za ljudi, ki se znajdejo v določenih situacijah. Naprimer, jaz eh, sem luksemburžanka, pridem na Polsko, tam me uh, aretira policija, ne vem, kaj sem naredila, uh, torej imam pravico do informacij v svojem jeziku, torej ne v luksemburščini seveda, ampak v eh, francoščini ali nemščini, torej v eh, jeziku, ki ga razumem, moram imeti dostop do odvetnika, mora se me pač na določen način obravnavati. Torej celo vrsto uh, zakonov imamo, ki to urejajo, še vedno jih je uh, nekaj uh, v uh, pripravi, uh, se pravi na primer za pravno pomoč nismo našli rešitve, ko vas gledam je popolnoma jasno, zakaj tu potrebujemo vašo eh, pomoč in seveda vprašanje eh, otrok, torej eh, ranljivih osumljencev, tu potrebujemo zelo natančna pravila in eh, upamo, da bomo na svetu o tem razpravljali čim prej bo to možno in na to bomo videli, kako bomo to lahko ubesedili in uresničili v najkrajšem možnem roku. Torej, Tu bo opredeljeno, kaj se zgodi z osumljenci v okviru kazenskih sodišč. In tu sem videla, da v vseh naših sistemih oziroma v večini sistemov ni sploh opredeljeno, kako se obravnavajo žrtve. Žrtve so tiste, ki trpijo, nekaj se jim je zgodilo in eh, nikjer ne najdemo eh, opredelitve eh, njihove situacije. In prvič se tokrat strinjamo, tu gre za sporozum, ki ga je komisija predlagala, svet in parlament sta se s tem strinjala, torej prvič bomo imeli direktivo o statusu žrtve pred kazanskim sodiščem. To je izjemno pomembno. Izjemno pomembno je, da to resničite pri vas, v vaših eh, nacionalnih sistemih in to na sistematičen in odločen način. Torej, prosila bi vas, da res eh, ta instrument uresničite. In gospod Albrecht, eh, seveda je bilo govora o varstvu podatkov. Škoda je, da doslej to, kar je bilo tako zelo pomembno, tako za eh, parlament, ki je v tem z veliko večino glasoval, da se vzpostavijo in uresničijo pravila v zvezi z varovanjem podatkov, ampak tudi eh, na poziv veliko nacionalnih parlamentov. Žal je eh, to še vedno neuzakonjeno zaradi zamude v svetu. In uh, to je tudi odgovor na nezaupanje naših državljanov v odnosu do interneta in zato je to škoda. Res bi rada, da ustrajate tudi z vašimi vladami, z vašimi ministri, eh, da pospešijo ta postopek. Vse je narejeno. Vse od. Eh, celoten svežen je pripravljen, Evropski parlament je opravil Eh, svoje delo in to eh, vse stranke se s tem strinjajo. Gre resnično za eh, odločitev v interesu državljanov. Ne vem, če vsi tu vedo, kaj je varen pristan, kaj je safe harbor, kaj ti naši ameriški prijatelji nimajo enakih pravil v zvezi z um, varovanjem podatkov, torej nimajo tistih eh, določb, ki jih imamo mi eh, skladno z direktivo eh, iz leta 1995. To pomeni, da obstajajo podjetja, kjer, lahko, kjer se lahko izmenjajo informacije torej izven tega zakonskega okvira. Se pravi, na podlagi dogodkov, ki smo jim bili priča, smo ugotovili, da tako imenovani varni pristani sploh niso tako varni. Uh, Eh, in eh, zato sem tudi pripravila seznam vseh eh, teh situacij to tudi predložila ustreznim sogovornikom in prosila da se glede tega nekaj naredi kajti sicer bo komisija morala narediti to kar jo je parlament prosil da naj naredi se pravi da odpravi ta celoten pojem in to bo ne samo kaznovalo ameriška podjetja temveč tudi evropska. In eh, to je način, kako komisija navadno dela. Se pravi, komisija ne deluje na način, da eh, pride in odloči, takole bomo naredili, to bomo vse ustavili. Ne, eh, komisija ugotovi, da situacija ni idealna, da obstajajo težave, da je težave treba rešiti in če težave niso rešene, potem je seveda treba Um, ukrepati skladno z željo parlamenta. Uh, tako je moj odgovor v tem primeru dobro. Če uh, težave niso rešene, potem uh, se moram vrniti v Evropski parlament in ugotoviti, ali je treba sprožiti naslednji korak v postopku. Ampak mislim, da obstaja resna možnost, da bomo to rešili hvala lepa, gospa komisarka Reding, za vaše, vaše zelo izčrpne odgovore na vsako vprašanje, ki je bilo postavljeno. Torej, mislim, da je sedaj res čas, da nadaljujemo z drugim delom eh, tega tretjega omizja, eh, ki eh, obravnava vprašanje komisije za obdobje po zaključku štokholmskega programa na področju notranjih zadev, gospa komisarka Malmström. Hvala lepa, komisarka Reding. welcome warmly. Dobrodošli. Torej, pozdravljam našo komisarko, gospod Cecilijo Malmstrom, ki je odgovorna za notranje zadeve in uh, govorila bo o možnih uh, prihodnih korakih na njenem področju, se pravi notranjih zadev. Notranjih zadev. In uh, govorila bo 15 minut, na to pa bomo imeli drugi del vprašanj in odgovorov. Torej, tisti, ki želite sodelovati v razpravi, prosim, da pripravite vaše kartone oziroma dvignete roko. Gospa Malstrom, izvolite. Uh, Eh, hvala lepa, gospod predsedujoči, gospe in gospodje, člani nacionalnih parlamentov in eh, evropski poslanci. Zelo sem vesela, da sem lahko prisotna na tem sestanku in da lahko eh, spregovorim o prihodnih izzivih na področju pravosodja, svobode in pravičnosti. Eh, torej veste da je prejšnji teden eh, komisija sprejela eh, sporočilo v zvezi z odprto in varno evropo to temelji na posvetovanju, ki je bilo zelo široko zastavljeno. Imeli smo veliko uh, pomembno konferenco prejšnji mesec, vseh deležnikov pa eh, sodelovalo je zelo veliko število članov Evropskega parlamenta, nacionalnih parlamentov in tako dalje. In uh, prejeli smo zelo veliko tudi drugih deležnikov in prejeli smo zelo veliko prispevkov od vseh. Torej, uh, Eh, nismo več v času eh, eh, debelih fasciklov, sedaj se resnično moramo osredotočiti na samo nekaj izzivov in za to področje notranjih zadev velja kot za druga področja, da je zelo tesno povezano tudi z drugimi področji. Torej, to je dokument, ki ponuja uh, Eh, strateške smernice, ki pa ostaje še vedno dovolj prožen, da se lahko odziva na eh, priložnosti in izzive. In glavna načela Eh, ki omejuje te ideje, ki opredeljujejo. Te ideje je to, da govorimo o ljudeh, eh, da obravnavamo zelo eh, težka vprašanja, ki so zelo pomembna za državljane Evropske unije in zato moramo to politiko tudi približati državljanom. Drugo, moramo tudi pokazati, da Evropa prinaša dodano vrednost, da je smiselno eh, sodelovati pri boju proti organiziranemu kriminalu, kajti skupaj eh, smo lahko veliko bolj uspešni. In tretjič, da Evropska unija temelji na odgovornosti in solidarnosti in da morajo biti tudi njene politike odraz teh temeljnih načel. E, mislim, da lahko rečemo, da so nacionalni parlamenti igrali tu zelo pomembno vlogo, tudi komisija, svet in Evropski parlament in lahko smo ponosni na to, kar smo dosegli. Imamo novo območje Schengen, ki je okrepljeno in delamo tudi na tem, da bomo vzpostavili skupni eh, sistem eh, azila na evropski ravni. Imamo celo vrsto izzivov na področju eh, zakonitega priseljevanja in pa veliko boljše ukrepe za zaščito eh, državljanov. Eh, torej vse to tudi eh, temelji na konkretnem vsakodnevnem sodelovanju med državami članicami. Imamo tudi strategijo za boj proti um, trgovini z ljudmi, imamo cen, Evropski centr za kibernetsko varnost in pa tudi strategijo za boj proti uh, organiziranemu kriminalu in terorizmu, boju proti proti eh, zlorabi otrok in zlorabi otrok eh, na spletu. To je samo nekaj primerov. Eh, seveda pa je treba narediti še eh, precej za to, da lahko zagotovimo, da bo to tudi učinkovito uresničeno in da lahko uporabimo vse obstoječe instrumente, da to storimo. In to bo glavni eh, fokus za prihodne leta, se pravi implementacija, praksa in pa dnevno praktično sodelovanje z uporabo vseh instrumentov, ki jih imamo na voljo na učinkovit način. Če si sedaj pogledamo v prihodnost, vidimo, da Um, v obdobju, ko, uh, je, ko Evropa izhaja iz krize, je zelo pomembno, da uh, se uh, priseljence vključi Eh, v družbo na ta način, da lahko najbolje organiziramo in uporabimo njihov eh, potencial in na ta način, kar se da izkoristimo, tudi potencial eh, priseljevanja. To pomeni, da lahko bolje identificiramo gospodarske sektorje, kjer so priseljenci lahko koristni in še vedno obstajajo panoge, kjer potrebujemo priseljence, naj si bo visoko kvalificirane priseljence ali pa tudi manj Eh, kvalificirane priseljence iz eh, tretjih držav. Torej, eh, moramo zagotoviti, da bodo lahko talenti prišli v Evropo, da bo Evropa za njih privlačna, moramo poenostaviti občasno zelo uh, zapletene uh, postopke pridobitve uh, vizumov, uh, naj si bo uh, iz turističnih uh, ali poslovnih razlogov. Integracija je še vedno izziv, živimo v uh, družbah, uh, ki so uh, večplasne in moramo zagotoviti integracijo uh, na način, ki bo vključeval uh, lega, lokalne in uh, regionalne oblasti. Uh, treba je zaščititi tudi eh, evropsko zakonodajo in pa eh, tu je zlasti pomembno, eh, kako bomo uresničili to prenovljeno šengensko zakonodajo. To je ključnega pomena tudi za ustrezno upravljeno migracijsko politiko, da bo ta lahko bolj verodostojna vračanje eh, nezakonitih priseljencev na dostojanstven način in na ustrezen način eh, je naša prioriteta in tu moramo delati še naprej. Začeli smo že sodelovati z sosednjimi državami, ki so lahko prehodne države za priseljence ali pa izvorne države in z njimi skupaj eh, poskušamo spostaviti sistem, kjer lahko vsa ta vprašanja obravnavala na ustrezen način, torej vprašanje vizuma, vprašanje nezakonitega, zakonitega nezakonitega priseljevanja in tako dalje. Evropska unija eh, bo še naprej soočena s posledicami nestabilnosti v sosednjih državah eh, in eh, naša obveznost do prosilcev eh, azila je ključnega pomena za to, da se lahko izognemo tragedijam, ki jih v sredozemlju videvamo praktično vsak dan. Treba je zagotoviti eh, nova eh, pravila na področju azila, treba je zagotoviti ustrezno usposabljanje in pa nacionalno varnost, torej na osnovi solidarnosti in odgovornosti. Vem, da ste o tem govorili danes do povdne. Potrebujemo tudi nove instrumente, naprimer skupno obravnavo prošenj za azil in prav tako moramo zagotoviti tudi eh, možnost zakonitega priseljevanja v Evropo, zato da se eh, izognemo nevarnim prečkanjem meje, eh, po katerih morajo poseči eh, nezakoniti priseljenci. Zelo malo držav v Evropski uniji se angažirajo za to, da bi se begunce iz begunskih taborišč, na primer, preselili v posamezne države in tu bi tudi pozvala vse države, da so solidarni varne. Treba je zagotoviti, da je Evropa varna, ampak eh, nevarnosti so drugačne, grožne so drugačne, kriminalne združbe so sedaj drugače organizirane in delujejo kot multinacionalna podjetja. Tehnologije se hitro spreminjajo in predstavljajo vedno nove eh, izzive implementacija vseh eh, teh eh, določb eh, na področju boja proti organiziranemu kriminalu je omogočilo tudi napredek na tem področju, ampak moramo razmisliti tudi o tem, kaj lahko še naredimo za boj proti organiziranemu kriminalu, za zagotovitev varne varnih območij na spletu in tako dalje. Eh, moramo eh, okrepiti praktično sodelovanje, skupna usposabljanja, uporaba vseh eh, obstoječih informacij in s pomočjo Evropskih agencij moramo zagotoviti tudi, da lahko organi pregona delujejo v spreminjajočem se okolju. Moramo se bojiti proti tihotapljenju, proti um, trgovini z ljudmi. Uh, grozno je, da to leta 2014 še obstaja. Moramo zagotoviti tudi, da sprejmemo celostno strategijo boja proti um, trgovini z ljudmi in da to tudi uresničimo. Moramo se boriti proti teror terorizmu uh, in uh, se ustrezno odzvati tudi za zelo nevarno radikalizacijo uh, in pri tem so tudi nevladne organizacije lahko ključnega pomena, da se prepreči mladim dostop do teh izjemno. Um, nevarnih eh, združb. Prav tako se je treba boriti proti, proti eh, kibernetskemu kriminalu in to seveda ob eh, upoštevanju vseh temeljnih pravic. Vem, da ste o tem govorili tudi z podpredsednico Reding, se pravi o varstvu osebnih podatkov in pa varovanju zasebnosti. To je zelo, zelo pomembno in to mora biti tudi rdeča nit pri vseh naših sodelovanjih. Veliko bo odvisno tudi od tega, ali bomo lahko lahko eh, skupaj delali s tretjimi državami na področju mobilnosti na področju eh, priseljevanja eh, in pa tudi sodelovali z mednarodnimi organizacijami koherentnost pri vseh strategijah Evropske unije nam bo omogočila uresničevanje naših ciljev ob upoštevanju človekovih pravic. Eh, evalvacija teh politik eh, mora biti narejena na pameten način in moramo zagotoviti strateško uporabo naših eh, sredstev. Veliko smo že dosegli v okviru štokholmskega programa, ampak moramo delati še naprej. Novi, nova institucionalna struktura v Lizbonski pogodbi je okrepila tudi ulogo nacionalnih parlamentov in mislim, da je to zelo dobro, kajti to krepi tudi legitimnost, učinkovitost in transparentnost v Um, odločitev in uh, v tej smeri moramo še nadaljevati, zato da bo Evropa uh, odprta in varna in da se ljudje v njej počutijo varno. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Malstrom. Tu je veliko tem, ki smo jih načeli. Uh, varnost podatkov je seveda zelo pomembna. Eh, učinek eh, razkriti v zvezi z mm, delovanjem agencije ZDA za nacionalno varnost. Eh, je, to je bilo predmet razprave v zadnjih šestih mesecih in prejeli smo zelo veliko različnih predlogov, o teh smo tudi razpravljali, nekaj jih je bilo tudi sprejetih na zadnjem plenarnem zasedanju v Strasburgu in tu je eh, izziv zlasti ta, kako lahko priseljevanje opredelimo in integriramo na eh, učinkovit način, kako lahko eh, spremenimo tudi pogled na priseljevanje. Mislim, da bom tudi ostal iskren eh, razpravam v Libe odboru, če bom povedal, da smo v zadnjih eh, letih eh, spričo te krize priseljevanje začeli gledati vedno bolj negativno in kot nekaj, kar predstavlja izziv notranji varnosti v Evropski uniji ampak z demografskega in eh, davčnega, gospodarskega vidika, pa tudi z vidika ohranitve evropskega socialnega modela eh, velja, da je treba o tem razmisliti, da je treba eh, spremeniti mišljenje, da je treba spremeniti način, kako to obravnavamo. To je pomembno za tudi podobo Evropske unije napram sosednjim regijam in državam. Treba je razmisliti o tem, kako se odzivamo na izziv priseljevanja, zato da se ne bomo znašli v situaciji, kjer bomo soočeni z eh, neverjetnimi, tragičnimi dejstvi. So se, tem smo bili priča več kot enkrat v sredozemlju, pred Lampeduzo, pred Sildo in pa na Severnem Atlantiku in eh, v območju Kanarskih otokov. Treba je o tem razpravljati in pozdravljam vse člane parlamenta, ki bi želeli sodelovati v razpravi, da to nakažejo. Torej, kdorkoli bi se želel oglasiti, naj to pokaže, zato da bomo imeli razpravo, ki bo čim bolj dinamična. Lord Henley, visoki dom angliškega parlamenta. Eh, hvala lepa za ta uvod in hvala lepa eh, torej obema komisarkama. Zelo pomembno je to, kar sta povedali obe, eh, da nove strateške smernice ne smejo biti kot nek seznam vseh želja temveč da eh, moramo to narediti na eh, usmerjen način in s tem se lahko samo strinjamo. Naj postavim dve vprašanji. Niste veliko govorili o tem, ampak eh, predlagal bi, da bi moralo biti to, kar izpostavljeno v strateških smernicah in sicer gre za potrebo uh, potem dan se uh, zaključi in sprejme zakonodajo, ki je v pripravi oziroma ki je že pripravljena in ki jo je treba sprejeti. Ne gre samo za uredbo Europol, gre tudi za uh, razne direktive v zvezi z identifikacijo potnikov na letalih in tako dalje glede na postopke znotraj Evropske unije. To predstavlja kar precejšnje delo in eh, temu bi morali dati prednost v prihodnem zakonodajnem obdobju. Se pravi, treba je končati to, kar imamo že eh, pred seboj, preden podajamo nove eh, zakonodajne pobude. Na kratko ste omenili delo agencij Europol, Eurojust, EMC, DDA agencija za uh, azil uh, na Malti in tako dalje. Nam z vidika nacionalnih parlamentov se zdi, da so te agencije absolutno ključnega pomena za uspeh pristopa pravosodja in notranjih zadev če te agencije ne bodo delovale, potem nič ne bo delovalo. Ne moremo izboljšati situacije samo s prejemanjem zakonov. To je že en del tega, ampak delo teh agencij je kritičnega pomena in strateške smernice jim morajo tudi dati pomembno ulogo in morajo tudi zagotoviti, da bodo ustrezno vodene in da bodo v, v, ustrezno nadzirane na. Uh, zelo delikaten način eh, in eh, treba jim je dati tudi ustrezna sredstva. Eh, prav gotovo se zavedate, da kljub štokholmskemu programu, ki predvideva umestno poročilo, to, kar potrebujemo za prihodne obdobje, je veliko bolj eh, dejavna angažiranost eh, komisije, kot je bilo to storjeno v preteklosti. Kajti prepričan sem, da veliko stvari, ki smo jih naredili, niso tako zelo pomembne kot druge. In treba je razmejiti med tistimi ukrepi, ki so učinkoviti in tistimi, ki niso. Gospod Van der Stoer, predstavnik eh, nizozemskega parlamenta. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Želel bi eh, podpreti vprašanje, ki ga je pravkar eh, postavil eh, predstavnik Združenega kraljestva, kajti naša država, nizozemska, je tudi zaskrbljena glede implementacije in uresničevanja vseh zakonov, zakonskih določb, uredb in tako dalje, ki smo jih sprejeli v zadnjih letih. Kajti med različnimi državami članicami vidimo, da obstajajo precejšna razhajanja pri implementaciji. To pomeni, da v nekaterih državah stvari delujejo, v drugih pa ne. In eh, zato tudi podpiram to vprašanje. Drugo vprašanje, ki bi ga rad postavil, pa je naslednje. Kakšno je vaše mnenje med, eh, o odnosu med komisijo in posameznimi članicami? Komisarka re, ne se opravičuje govorec, se pravi, eh, odnos med komisijo in nacionalnimi parlamenti. Eh, gospa eh, Reding, ki je eh, pravkar povedala, da ne vidi nobenega odnosa med komisijo in pa nacionalnimi parlamenti, tudi takrat ne, ko pride do pritožb glede subsidijarnosti, naprimer, kot se je to zgodilo v primeru Evropskega javnega tožilstva. Zanima me, kakšno je vaše mnenje o individualnih nacionalnih parlamentih držav članic in odnosu s komisijo. Hvala. Uh, <clears throat> Hvala lepa, gospod Brons. Dokument Komisija 2020 pravi, da ima Evropska unija na srečo ustvarjalno prebivalstvo. Veliko dosežkov naše civilizacije je prišlo tudi z naše celine. Zakaj potrebujemo torej ustvarjalne ljudi iz drugih celin? Če govorimo o tem, da želimo privlačiti delovno silo iz revnejših držav, da je sploh etično to storiti, nekateri se boste spomnili, pred 3-4 leti smo imeli v Evropskem parlamentu predsednika Malija, gospod Ture, to je bil, če se ne motim, in dejal je, da je približno tretjina delavcev zdravstva odšla v tujino in 40 odstotkov diplomirancev. Države, ki so revne, v vsakem pomenu te besede, si ne morejo privoščiti, da bi izgubljale svoj talent, da bi si privoščile beg možgan. Ali pa vrčujemo pri našem izobraževanju in usposabljanju in je to bolj pomembno kot reševanje ljudi v revnejših državah. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Keller. Prosim. Yours. Thank you very much. Thank you for your presentation. I'm very sorry I missed uh, the first bit of it. Um, Hvala lepa. Zamudila sem prvi del vaše predstavitve. Torej, govorimo o celostnem upravljanju zonalnih meja. In tukaj so pametne meje prednostna naloga v vašem dokumentu, je pa zelo veliko vprašanj, ali je to sploh izvedljivo in potem imamo še eno študijo, ki se ukvarja s tem. Ali bi to resnično morala biti prednostna naloga, preden bo sploh jasno, kaj je dodana vrednost in kakšne so težave in kakšne morajo potem biti rešitve. Kar se tiče skupnega azijnega sistema, pa se strinjam s tem, kar je zapisano da je učinkovit prenos, ustrezna izvedba ključnega pomena. Sprašujem se, ali imate kakšne ideje, kako bi lahko to zagotovili. Saj tudi zadnjih direktiv nismo dobro izvedli, včasih so bile prenešene, nismo pa jih izvedli. In tukaj ne gre samo za Grčijo, kar nekaj držav članice takih. Imate kakšne načrte, kako bi lahko bili bolj odločni, strogi glede tega in bi države članice prisilili v to, da izpolnijo to, za kar so se zavezali. Potem pa pravni načini dostopa do Evropskega azilnega sistema, to je ključnega pomena. Zelo pomembno je, da to zagotovimo v dokumentu, pa potem tudi govorite o nekaterih zahtevah za vstop, postopkih na to temo. Je to niz postopkov, humanitarna viza je že, je že sedaj mogoča, kako bi države članice začele to izvajati in razdeljevati te vize. Potem pa procesiranje zahtev izven Evropske unije. Tukaj sem skeptična, kar se tiče pravne gotovosti, varnosti, da zagotovimo ustrezne pravne postopke na pravnem področju sem skeptična, da je to možno izven Evropske unije. Tako da nismo za to. Mislimo, da s tem ogrožamo preveč. Ogrožamo pravne postopke za priseljence, pa tudi potem izgubimo nadzor nad temi postopki. Morda je to priročno, ker se s tem potem več ne ukvarjamo. Torej, bi vseeno rada, da bi se to odvijalo na ozemlju Evropske unije. Potem ponovno vračanje. Imeli smo idejo, da bi imeli konferenco, kar se tiče sirskih beguncev. Kje smo pri tem? Je že kak datum za to? Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Keller. Sedaj pa grški parlament Tampolin. Hvala lepa. Gospa komisarka, to, kar ste dejali glede azila, je zelo spodbudno. Evropa mora ostati področje, kjer tisti, ki imajo pravico do mednarodne zaščite, morajo to tudi imeti zagotovljeno. O tem okviru, kako bi pokomentirali ponavljajoče izjave Amnesty International, pa tudi UNHCR, kar se tiče vračanja ljudi, ki niso imeli nikakršne možnosti za to, da bi podali zahtevo za azil. Vse to je vodilo velikokrat do tragedij. Ena od teh se je zgodila v farmakonezi, v Egejskem morju, kjer je utonilo 12 otrok in žensk in sedaj je to pred sodiščem. Seveda pa to zadeva tudi kopenske meje na reki Avros. Ali menite, da je uredba, ki jo pripravljate, da bo imela dovolj varovalk v prihodnje, da bi se to nezakonito vračanje ustavilo? Drugič, kaj pa praksa 18-mesečnega pripora za tiste, ki zahtevajo za azil in tudi za tiste, ki jih ne moremo vrniti? In to bi bilo potem v taboriščih ali pa celo na policijskih postajah. In to je v katastrofalnih razmerah, kjer ni niti hrane ali pa tudi ni pravih dobrih zdravstvenih pogojev. Samo minimalni standard je zagotovljen. Celo ko odidejo, imajo potem samo mesec dni časa na razpolago, da odidejo iz države. Teoretično jih lahko potem ponovno aretirajo za naslednjih 18 mesecev po tem enomesečnem obdobju. Včasih še prej. Kaj boste storili? da bi se temu izognili. Our... Hvala lepa. Tako, krok vprašanj je končan. Če ni drugih vprašanj, pripomp, bomo sedaj dali besedo spet komisarkama. Najprej komisarka Malmström. Prosim. Much, uh, for, for uh, first... Hvala lepa za vaše vprašanje. Najprej Rod Henning, hvala lepa. Strinjam se z vami. Resnično moramo izvajati to, kar smo pripravili. Evropski, Evropska unija počne, kar se le da, da bi odkljukali kar se da veliko zadev, da bi imeli vsaj prvo obravnavo, če že ne bomo pripravili zakonodaje, da lahko potem začnemo pogajanje s svetom, takoj, ko bomo imeli nov sklic parlamenta po volitvah. Omenili ste Europol, PNR, zamrznitev sredstev, da to se dogaja. O tem bomo glasovali, boste glasovali na naslednjem zasedanju. Potem imamo tudi nekatere pristojbine pri prenosih in zato je tudi, to je tudi razlog, zakaj nisem naštela novih predlogov. Samo izpostavljamo področja, kjer moramo nadaljevati z delom. Sedaj pa bo Evropski svet junija podal smernice in bomo videli, v kakšni obliki se bo to materializiralo. Seveda pa se večinoma osredotočamo na to, da dokončamo to, kar že imamo, da izvajamo tisto, kar že imamo in da bomo previdni, kar se tiče ocene tega, kar smo storili. Presoje vplivov in osredotočali se bomo na praktično sodelovanje, ne pa ustvarjali novih sistemov. Vloga agencij. To izpostavljamo v dokumentu in to je nekaj, kar se pojavlja. Na mojem področju šest agencij imam, smo poskušali okrepiti naše sodelovanje z agencijami, pa tudi sodelovanje različnih agencij med sabo, ker včasih prihaja do rahlega podvojevanja. In Evropski parlament se posvetuje tudi z vodji agencij, ki prihajajo sem, poročajo. Direktori vseh agencij so redno vabljeni tudi na svet prosode in notranje zadeve, da torej vedo, kaj se točno dogaja in o čem teče razprava. Pomembno je zagotoviti, da storimo, pomembno je zagotoviti, da vedo, kaj počnemo. Seveda, poskušamo storiti vse, naša sredstva so omejena, da bi lahko v polni meri delovali. Nizozemski kolega, zelo težko je za komisijo, da bi vsak dan bila v stiku z nacionalnimi parlamenti. Seveda pa pozdravljam novo vlogo, ki ste dobili po Lizbonski pogodbi, z večjo odrežbo na področju notranjih zadev, da lahko pokažete rumeni karton. To je krepitev vaših pooblastil in osebno menim, pa tudi drugi kolegi, poskušamo, ko obiščemo državo, če je le možno, obiskati nekatere odbore, naprimer Evropski odbor ali pa obiskati celoten parlament, biti na plenarnem zasedanju. Ko so pa v Bruslju, pa se z njimi tudi poskušamo sestati. To je zelo pomembno kaj ti pripravljajo dnevni red v svojih državah. Pomembno pa je, da slišimo seveda glas državljanov, ki ga slišijo oni in nam lahko to posredujejo. Tako da velik pomen namenjam nacionalnim parlamentom in nacionalnim poslancem. Zelo sem vesela, da ste tukaj in mislim, da sem že šestkrat, sedemkrat bila povabljena na podobno konferenco. Gospod Bronz. Morda se ne strinjava glede tega, vendar pa ljudi v Evropi potrebujemo, kljub visoki brezposobnosti. Vsak dan me kličajo iz podjetij, pravijo, da ne najdejo potrebnih veščin v Evropi. Potrebujemo inženirje, potrebujemo zdravstvene delavce. Seveda moramo storiti več, da bomo zagotovili, da bodo brezposobni v Evropi lahko stopili na trg delovne sile. To je prva prednostna nor, vendar pa potrebujemo tudi ljudi od zunaj. Nekatere države to potrebujejo takoj, seveda pa Bruselj ne odloča o tem, to je nacionalna odločitev. Lahko pa olajšamo prihod ljudi. OECD kaže, da tisti, ki se odločijo, da bodo se priselili, visoko kvalificirani ljudje, se raje odpravijo kam drugam, ne v EU. In že tretje leto je tako zapored. Tako da moramo tem visoko usposobljenim, pa tudi manj usposobljenim, omogočiti lažji dostop do EU-ja. Naprimer, tudi sezonski delavci morajo dobiti tak dostop na področju kmetijstva in na turističnem področju. Beg možgan, to je lahko začasni, prehodni problem, vendar pa v bistvu to dobro deluje, kajti ljudje se potem vračajo v svoje države, prinesajo nove izkušnje in novo znanje. To je tisto najpomembnejše na svetu. Globalna mobilnost je torej nekaj, kar je dobro za posameznike in družbo, ampak tudi na splošno. Gospa Keller, kar se tiče vprašanja mej, to je jasna prioriteta za države članice. Dejali so, da je pametni svežen nadzora na mejah absolutna prioriteta. Kar se tiče bonafide potnikov, bi jim naj olajšali potovanja za tiste, ki redno prihajajo v Evropo tako da lahko potem lažje potujejo s kakšnim tehnološkim pripomočkom, ker je tudi na letališčih vedno manj zaposlenih in jim tako vlešemo stop. Imamo torej elektronske načine, nimamo več žigov v potnih listih, so pa ti sistemi zelo dragi, res in o tem se pogovarjamo. Namenili smo nekaj sredstev za to, sedaj pa morate vi, Evropski parlamenti in nacionalni parlamenti, pa tudi vlade se odločiti točno, kako to storiti. Azina pomoč, izvajanje redega, da, strinjava se. Tukaj bo lažje, kajti novo zakonodajo je veliko bolj jasna, kot je to, kar smo imeli prej in zato smo jih morali spremeniti. Vse skupaj je bilo precej ohlapno, težko je komisija podala zahteve po kršitvah, težko smo interpretirali, kdaj lahko pridržite, kdaj ne. Nova zakonodaja je v vseh vidikih boljša, bolj jasna, z višjim standardom zaščite. Komisija bo nadzorovala, sodelujemo na področju usposabljanja z državami, ki imajo manj izkušen, kar se tiče obravnavanja prošen za azil sodelujemo z državami članicami in agencijo. Imamo tudi 23. člen Dublinske konvencije, ki lahko na preventiven način v državi članici, če vidimo težave, se teh skupaj lotimo, jih prisilimo v narekovajih, da se mobilizirajo, da mobilizirajo, mobilizirajo sredstva in osebje, da bi se skupaj spet delovalo. Bomo pa seveda uporabljali tudi postopke v kršitvah, ko bomo to lahko. Lord Hane, zelo malo konkretne zakonodaje imamo pri tem. Imamo področja, kjer mislimo, da bi bilo potrebno postoriti več. Eno od področji, kjer bi morali storiti več, so pravne možnosti za prihod v Evropo. Tega v nekaterih državah članicah ne sprejemajo ravno z odprtimi rokami. nekatere države so zelo restriktivne na tem področju, onda pa lahko to storijo, ker ni omejitev na evropski ravni. Tudi če so vreposlaništva, azilni uradi, tudi to zastavlja vprašanje. In potem moramo govoriti tudi o nekaterem, nekaterih drugih tipih zaščitenega vstopa pri akademikih in tako dalje, kaj bi lahko tukaj predlagali, vendar pa tukaj se moramo še pogovarjati o tem in potrebujemo nadaljni premislek. In potem ponovno vračanje, to je tudi zelo pomembno. V bistvu smo v dnevnih stikih z UNHCR glede Sirije in videli bomo, ali bomo imeli veliko donatorsko konferenco. Biti moramo gotovi, da so pripravljeni to storiti, tako da bodo lahko opravili delo na kraju samem, če bo prišlo do sredstev, ki bodo dale države članice. To smo pripravljeni podpreti, moramo pa vedeti, da lahko to storimo skupaj. In gospod Trampoli, da, seveda, zavedamo se, obstajajo sumi o prisilnem vračanju. To je nezakonito, to je proti evropskemu pravu, proti mednarodnim standardom in ženevski konvenciji. To je nezakonito. Takoj, ko slišimo o tem, stopimo v stik s to državo in zahtevamo preiskavo in pojasnila. Seveda komisija ne more biti povsod. Spraševali ste, ali imamo dovolj varovalk, da zagotovimo, da se to ne bo zgodilo. Ne, če sem iskrena, ne moramo biti povsod na vsakem menem prehodu, da bi to nadzirali. Vendar pa takoj, ko slišimo o potencijalnem prisilnem vračanju, Stopimo v stik s to državo in prosimo za pojasnila. Tudi v tem trenutku se to dogaja s kar nekaj državami članicami. Pridržanje z novo zakonodajo bomo imeli veliko bolj jasne zakone in omejitve, koga lahko pridržijo, pod kakšnimi pogoji in kako dolgo. Zavedam se, da veliko držav danes to krši. Pred dvema, čez deset dni bomo objavili oceno o direktivi o vračanju in bomo videli, kako se vse skupaj izvaja in bomo predlagali tudi načine za izboljšavo te zakonodaje, priporočila, kako bi to bolje delovalo. Kajti to je zelo težavno področje in vemo, da prihaja do veliko kršitev. Mislim, da sem odgovorila na vse, gospod predsednik. Upam, da nisem česa pozabila. Hvala lepa za vaše vprašanje in pripombami. No Jaz tudi mislim tako. Če nihče drug nima kakšnih vprašanj in pripomb, prehajamo na naslednji del. Seveda pa se bomo najprej zahvalili komisarki Malmström za to, da je bila tukaj z nami in da je iskreno odgovarjala na vsa vprašanja. Tudi kar se tiče obdobja po zaključku stokholmskega programa. Suggest, Lagam pa, prosim za pozornost, da brez odlašanja, kar nadaljujemo, tisti, ki odhajate, prosim to storite tiho. Malo zaostajamo za našim časovnim razporedom, še kar nekaj časa imamo za najbolj pomembno vprašanje, ena ura, kar se tiče temeljnih pravic državljanov Evropske unije v digitalni dobi. Please, those live in the room. Prosim, tisti, ki zapuščate dvorano, storite to tiho. In silence, please. So that we can go on. Tako da bomo lahko nadaljevali. kot sem dejal. Imamo zdaj še eno uro za temeljne pravice državljanov Evropske unije v tako imenovani digitalni dobi. Izboljšanje varovanja podatkov in zaščita državljanov Evropske unije pred elektronskim množičnim nadzorom začetku leta 2012 je Evropska komisija predstavila najbolj pomembno pobudo, kar se tiče svežnja o zaščiti podatkov. In upoštevali smo tehnološko revolucijo od prve direktive o zaščiti zasebnosti državljanov Evropske unije, kar se tiče procesiranja podatkov. To je bilo iz leta 95 v zadnjih 20 letih, pa se je seveda vse spremenilo, vse se je postavilo na glavo, kar se tiče zaščite zasebnosti državljanov. Nekaj je bilo potrebno storiti in ustrezni instrument, ki je bil spred, je torej sedaj uredba, ne pa več direktiva, ki je potrebno prenesti v notranjo zakonodajo držav članic. To je sedaj uredba, ki ima neposreden vpliv na notranji pravni sistem vsake od držav članic. Prav tako pa lahko tudi sami državljani pred sodišči se sklicujejo na to. Skupaj s to uredbo pa imamo tudi direktivo o varstvu podatkov ki govori o organih kazenskega pregona, javni tožilci, policija, ki preučuje čezmejne kazniva dojanja, prav tako pa preizkuje tudi sredstvi, ki imajo opravka z, množičnim, z množično obdalavo osebnih podatkov. V Evropskem parlamentu smo se o tem izčrpno že pogovarjali. Sprejeli smo resolucijo prejšnji teden na plenarki v Strasburgu. Poleg tega pa imamo še eno področje delovanja. Odbor Libe je začel s preiskavo, parlamentarno preiskavo, glede razkriti množičnega nadzora strani NSA, program Prism, Prizma v ZDA. Kar nekaj priporočil je bilo sprejetih na plenarnem zasedanju v Strasburgu prejšnji teden. Da pa bi se potem pogovarjali o tem zelo pomembnem vprašanju z nacionalnimi parlamenti tukaj, imamo tudi zelo kvalificiran panel odeležence omizja tega dela. Najprej gospod Jan Albrecht, ki je poročevalec osnutko uredbe o varstvu podatkov. poročevalec za direktivo je kolega Dimitris Drucas. Albrecht bo dobil besedo prvi, potem bo Klot Moraes, poslanec Evropskega parlamenta, poročevalec v preiskavi odbora Libe o elektronskem in množičnem nadzoru državljanov Evropske unije. Potem na koncu pa bo dobil besedo še gospod Karl Zigfrid, član odbora za ustavne zadeve švedskega parlamenta, Riks Tagn. Potem pa bo sledila razprava s poslanci nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta. Tako, začenjamo z Jan Filip Albrechtom. Prosim. Thank you very much. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa za to, da ste nam dali priložnost za izmenjavo mnen. Mislim, da je to zelo pomemben, ključni del nadaljne integracije na področju svobode državljanskih svoboščin in pravice. Reforma zaščite osebnih podatkov je nekaj, kar skušamo uveljaviti po uveljavitvi Lizbonske pogodbe in listine o temeljnih pravicah. Lizbonska pogodba ima 16. člen, ki je jasna podlaga za zaščito osebnih podatkov v Evropski uniji. To je potrebno zagotoviti posod, po vsej Evropske unije. In mislim, da je dobro, da smo začeli s to reformo kar na začetku. Komisarka Reding je že nakazala pomen te reforme. Kar nekaj je tem in vprašanj, kjer bi morali razmisliti o možnostih za države članice, da jim omogočimo boljše možnosti za sprejete zakonodaje, če si tega želijo vendar pa področje varstva podatkov in državljanskih svoboščin v digitalnem okolju, je področje, kjer lahko jasno vidimo, da test subsidijarnosti kaže, da moramo to urejati na evropski ravni. In leta 2010 in 2011 smo se posvetovali o tem v Evropskem parlamentu in tudi svetom, Urediti moramo varstvo podatkov in zagotoviti enotne standarde za Evropsko unijo. Mislim, da je to zelo pomembno, kar se tiče očinkovitega izvajanja pravil, ki jih že imamo. Imamo že direktivo o varstvu podatkov iz leta 1995, kjer smo se že dogovorili o nekaterih dalekosežnih skupnih pravilih kar se tiče zaščite osebnih podatkov za potrošnike in državljane. Vseeno pa vidimo, da imamo 28 različnih standardov, kar se tiče obdelave podatkov. Če se ogledamo resničnost obdelave podatkov dan danes, ko pač vidimo, kakšna je resničnost v zadnjih osmih mesecih, potem je obdelava podatkov nadnacionalna in presega meje po naravi, po meje po naravi sami. S tem se moramo soočiti in zato je Evropski parlament dosledno od julija 2011, od resolucije, ki je bila sprejeta takrat, zelo soglasno pozival k enakim pogojem in k doslednim standardom za vse kar se tiče obdelave osebnih podatkov, da bomo kar se da dosledni. Prejšnji teden pa je pokazal, da smo se na plenarnem zasedanju odločili o stališču v prvi obravnavi o reformi varstva podatkov. Po eni strani velikanski projekt uredbe o varstvu podatkov, to bo neposredno stopilo v veljavo, večinoma o vseh vidikih odrave podatkov, z izjemo, potem odrave podatkov na policijskem in pravosodnem področju, kjer imamo visoke minimalne standarde, ki so bili uveljavljeni tudi zaradi stališča Evropskega parlamenta. Kar se uredbe tiče, poračevalec sem za to in to sedaj pripravljamo dve leti, pa lahko rečem, da je prav malo verjetno, da bomo dobili večino. Še kje druge, tako veliko, kot smo na tem področju, samo deset glasov proti in nekaj vzdržanih je bilo, tako da smo zelo, zelo blizu sprejetju tega dokumenta, mora pa svet seveda najti še svoje stališče. Naj ponovim, to, o čemer smo razpravljali in to, kar sem dejal kot poročevalec prejšnji teden v Strasburgu, pa je, da smo po dveh letih pogajan, sedaj že torej več kot dve leti od začetka, lahko rečemo, da smo naredili znaten korak naprej pri sprejetju teh odločitev v imenu državljanov in potrošnikov Evropske unije. Najti moramo kompromis za boljše uveljavljanje pravil, ki jih že imamo od leta 1995. Prav tako moramo imeti enotne standarde za podjetja v Evropske uniji, ki so prikrajšana v primerjavi s tretjimi državami, še prav posebno ZDA in drugimi tudi. Zato naj povem, da resnično pričakujemo, da bo svet Evropske unije pripravil tak skupni pristop do poletja. Resnično računam na vas, dragi kolegi, da nas boste podprli pri tem. Mislim, da smo. Na isti strani potrebujemo pa gotovo pomoč nacionalnih parlamentov za to, da se bo svet premaknil. Vedno je precej zapleteno za ministre, da veliko časa in energije namenijo pripravam v delovnih skupinah sveta, kajti tu ni veliko pozornosti pa tudi ne navdušanja za vaše delo. Je pa to pomembno in samo, če boste tudi nacionalni parlamenti pritisnili na to, da je potrebno s tem zaključiti, nam bo uspelo. Seveda morate povedati tudi svoje zamisli, podati svoje pomisleke za boljšo zakon, zakonodajo, sicer nam ne bo uspelo napredovati. Resnično torej upam v imenu kolegov, da bomo to lahko sprejeli, da bomo dobili stališče tudi sveta, da se bomo lahko pogajali v skupnem stališču in da bomo sprejeli to uredbo o varstvu podatkov do konca tega leta ali na, do začetka naslednjega. In to bo potem imelo vpliv še naslednji dve leti, dokler ne bo uveljavljena direktiva. In to je kar nekaj časa, če pomislite na 2017 in dramatični razvoj, s katerim se soočajo naši državljani dan danes. Hvala lepa gospod Albrecht, za vašo izjavo tukaj in za vaše prejšnje delo. Gotovo je, tukaj imamo pravka z eno najpomembnejših zakonodaj v tem mandatu. In če smem, topačna direktiva je upravičeno vzbudila več zunaj parlamentarnega pritiska in pomislekov na Evropski parlament. To ni bila enostavna naloga, vendar pa uspelo nam je. Sedaj pa je čas, da tudi svet nekaj stori. Čas je, da se svet odloči in sporoči svoje stališče, kajti sicer bo to velik udarec za varstvo podatkov. Konec konca zastopamo tukaj državljane. V Evropskem parlamentu pa tudi v vaših nacionalnih parlamentih zastopate državljane. Tako, sedaj pa prehajamo na drugega udeleženca tega dela razprav, to je Claude Moraes, poročevalec v preiskavi odbora Libe o elektronskem množičnem nadzoru državljanov Evropske unije. Claude, beseda je vaša. Um, <clears throat> uh, Hvala lepa. Jan je že dobro opisal uspešen zaključek postopka za sprejem, za sprejetje uredbe. Mislim, da to je bil zelo pomemben zakonodajni akt, ki ga je parlament potrdil. Isti dan smo tudi imeli na dnevnem redu direktivo. In Po 18 uh, zaslišanjih smo tudi zaključili poročilo o preiskavi v zvezi z elektronskim množičnim uh, nadzorom državljanov Evropske unije v zadevi Snowden, zato da bi oblikovali neko listino o digitalnih pravicah državljanov. Pomembno je bilo, da smo imeli ta tri glasovanja na isti dan in torej predsednik naj izkoristim to priložnost, glede na to, da to je prva seja odbora Libe po tem glasovanju, potem po glasovanju o mojem poročilu, ki je eh, bilo deležno velike večine, torej da se eh, za, zahvalim eh, vsem sodelavcem, poročevalcu Senci tukaj, pri, ki sedi ob meni, Janu. In torej res delo je bilo in zelo intenzivno, veliko sej smo imeli, različne vidike smo pokrili v tej preiskavi, ampak moram se zahvaliti predvsem vsem sodelavcem za njihovo pomoč in podporo. Torej, zavedam se, da, naš, da imamo tu pred nami nacionalne poslance in torej svoje komentarje bom naslovil na vas. Zakaj smo sploh imeli tako preiskavo, zakaj smo se odločili v Evropskem parlamentu v tako pre, smo se odločili za to preiskavo? Mm, odgovori so enostavni. Morali smo uh, pač oblikovati neko besedilo, ki naj bi bilo primirno za naht za nas. Eh, Jan Albrecht je spregovoril o tem eh, ogromnem zakonodajnem dektu, eh, aktu in o tem delu, ki je bilo oblikovano in to delo je bilo upravljeno tudi pred razkriti gospoda Snowdna. Torej, parlament se je že podal na področje zaupnosti in tudi ustrezne zakonodaje na področju varstva osebnih podatkov. Se pravi, temu smo se posvečali tako ali drugače. Po naši preiskavi pa smo dejansko ugotovili, da mnoge nacionalne preiskave, ki so bile tudi upravljene, niso bile eh, prav tako zelo eh, eh, impresivne. Dejansko eh, prihajalo do številnih konfliktov pri obravnavi obveščevalnih podatkov. Eh, Nekateri eh, to dobro veste, veste, da je to zelo zahtevno področje in to, kar smo mi odkrili v naši preiskavi, je bilo prav tako zelo eh, občutljivo. Dejansko smo ugotovili, da seveda obveščevalne službe so po naravi eh, tajne, zaupne, torej zelo težko jih je nadzorovati, vsega vam ne bodo povedali. Eh, vsi instrumenti, ki obstajajo, so že zastareli in jih ne posodabljamo, kajti poskušamo eh, ljudi od tega odvračati. In torej, eh, po eni strani smo se morali lotiti vprašanja posodobitve vseh ureditev za nadzorovanje obveščevalnih služb, po eni strani, ampak po drugi strani smo morali poskusiti posodobiti Eh, nekaj, kar je veliko pomembnejše. Sicer eh, vsa ta vprašanja, ki jih zdaj imenujemo eh, digitalne temeljne pravice. Evropski parlament ima posebne pristojnosti tudi na tem postro, področju od sporazuma za varni pristan in sicer kar zadeva prenosa eh, eh poslovnih podatkov med Združenimi državami in Evropsko unijo, potem tudi vprašanje eh, v povezavi z protiterorističnimi sporazumi, eh, odkar je seveda povezano s SWIFT-om, s finančnimi vprašanji, ampak imamo cel razpon različnih vprašanj, ki se jih treba lotiti v povezavi z. Eh, Eh, trditvami eh, in razkriti eh, gospoda Snaudna. Kaj naj postorimo? recimo z vprašanjem tudi računalništva v oblaku, open source in tako dalje. Torej vse to uh, je bilo potrebno zaokrožiti in oblikovati nekaj pozitivnih priporočil. To je bila zamisel, ki je, na kateri je naša, temeljila naša preiskava. Stvar je bila zelo kontroverzna, zelo sporna in upam, da smo se tega lotili na ustrezen način in upamo, da smo se eh, poglobili na ustrezen način eh, v ta vprašanja in da nam je uspelo zagotoviti temu parlamentu najbolj tehtno celotno uh, zakonodajno uh, telo, uh, ki sploh obstaja uh, na svetu uh, dan danes. Imeli smo šest mesecev na volju za to, uh, morali smo se posvetovati z vašimi parlamentarnimi odbori na tem področju, kar pa ni bilo enostavno, kaj ti obveščevalne službe so v nacionalni pristojnosti, ne pa v pristojnosti Evropske unije. Imeli, spopadli smo se z nič koliko, koliko različnimi sivimi področji, eh, kjer je bilo težko prestopiti določene barijere. In tudi, ko govorimo o evropskih standardih eh, povezanih z človekovimi pravicami, lahko povem, da to je drugo sivo področje. Torej, zadeva je bila zelo zapletena, težka. Ne bom preveč eh, povedal in govoril o tem, ampak naj samo še dodam, da če si pogledate priporočila, ki smo jih oblikovali, torej poleg računalništva v oblaku eh, in poleg naprimer tiskovne svobode tiska, naprimer, smo oblikovali eh, kar nekaj priporočil, ki bi eh, jih lahko oblikovali tudi nacionalni parlamenti ob koncu lastnih preiskav. Naj povem, da smo oblikovali torej akcijski načrt, ki je bil rezultat teh preiskav in ki bo omogočal tako nam, kot tudi nacionalnim parlamentarcem, da tudi v prihodnje opravljajo učinkovite preiskave, zato da zagotovimo, da bodo lahko državljani imeli zaupanje uh, v. Uh, v naše institucije, eh, kar zadeva ustrezno nadzorovanje, množično nadzorovanje, ki pa naj se opravlja samo za eh, spopadanje z mednarodnim kriminalom oziroma terorističnimi dejavnostmi oziroma z kibernetskim kriminalom, ne pa za druge namene. Upam, da boste tudi vi tako razumeli eh, rezultate našega dela in da bomo lahko koristno izrabili to listino o temeljnih digitalnih pravicah. Hvala lepa. Nikakršnega dvoma ni v korist in dragocenost eh, tega eh, opravljenega dela. Seveda tukaj gre za temeljne svoboščine, to da naše delo mora tudi, mora tudi, se mora tudi nadaljevati prek uh, sodelovanja in z upletenostjo nacionalnih parlamentov. Zato bomo eh, zdaj takoj eh, odprli razpravo z predstavniki nacionalnih parlamentov. Najprej pa bomo še prisluhnili predstavniku švedskega parlamenta, gospodu Sigfredu. Izvolite. Hvala lepa, predsednik, ker ste organizirali to zasedanje in hvala lepa za povabilo na to zasedanje v imenu švedskega parlamenta. Torej, delovanje vlad in eh, podjetij Eh, so v vedno večji meri digitalizirana in torej obdelava podatkov je tema, ki je v interesu vseh, eh, torej ne samo določenih institucij, ampak vseh državljanov. Razkritje, do katerih eh, je prišlo, so privedle do cele vrste člankov na naslovnih straneh našega tiska. Razkritje gospoda Snowdna. Eh, kažejo na to, da eh, čim bolj stroga je nas zaščitna zakonodaja, tem bolje, več eh, bomo storili za to, da čim več bomo storili za to, da preprečimo možnost, da, iz, da izbiramo med bolj popustljivimi zakonodajami, tem bolje. Torej, pot a, v prihodnje nas mora voditi v strožjo in bolj usklejeno zakonodajo na evropski ravni. A, Nekateri trdijo, da je to a, vredno, ampak seveda se ne smemo hkrati tudi prenagliti. To, kar vemo o Evropski uniji, je, da ko se enkrat pristojnosti centralizirajo v Brusel, potem se ne bodo več vrnila na lokalno, regionalno, nacionalno raven in zato je potrebno harmonizirati samo tiste elemente, ki jih je potrebno harmonizirati za doseganje naših ciljev. Prepričan sem, da predlog v zvezi o varstvu podatkov na evropski ravni uh, so, je pač uh, stvar, ki uh, je vredna ustrezne uravnotežene uh, presoje, kaj naj uh, rečemo v zvezi z uh, predlogom vse na enem mestu. To je lahko način za to, da uh, skrčimo birokracijo, na tak način tudi uh, približamo te institucije in te ukrepe uh, državljanom. To je zelo uh, koristno, ampak uh, negativna plat tega je to, da eh, pač podatki, kater, eh, torej osebe, ki eh, je zainteresirana, se morda ne nahaja v isti državi in torej posameznik bo imel težave, ko se bo moral postaviti v stik z določeno agencijo, ker ne bo poznal jezika oziroma tudi pravne tradicije. In torej zamisel o vse na enem mestu je dober primer tega, kako lahko s takimi ukrepi zmanjšamo birokracijo, ampak to bi se moralo omejiti samo na splošna posvetovanja in konzultacije. To, kar je tudi treba upoštevati, je tudi obliko predloga. Torej, tukaj gre zdaj za predlog eh, uredbe, ki ima neposreden učinek v državah članicah. Švedski parlament se je na to odzval in povedal, da bi eh, raje imeli obliko direktive, tako kot eh, poteka trenutno. Direktiva namreč državam članicam daje možnost, da prilagodijo to zakonodajo na že obstoječo zakonodajo v državi. To je zelo koristno, ko vsebina eh, predloga zadeva tudi eh, ravnotežje med različnimi kategorijami pravic. In to je ključno vprašanje, ko gre za eh, varovanje podatkov. Torej, varovanje podatkov je bistvenega pomena za demokratično družbo, kot tudi svoboda govora in svoboda informiranja. Torej, varovanje podatkov je eh, pač eh, pomeni omejevanje, kar zadeva zbiranje in izmenjavo osebnih podatkov in torej s tem ščitimo neko osnovno pravico, ki omejuje druge osnovne pravice. Temeljne pravice so. A, eh, zajete ne samo v navadno zakonodajo, ampak tudi v ustavno zakonodajo. Zato uh, um, ugotavljamo, da varovanje podatkov in zakonodaj na tem področju, ki ne zagotavlja zadostne fleksibilnosti, lahko pride v konflikt z ustavno zakonodajo nekaterih držav članic. In torej zaradi teh vidikov je morda oblika direktive nekoliko bolj varna. Tako kot eh, moramo doseči ravnotežje na področju varovanja podatkov, tako moramo tudi doseči neko ravnoteženost, kar zadeva eh, svobodo tiska in svobodo informiranja. To eh, je prepričanje, ki je vse skozi prisotno na ravni akademiko, kot tudi zasebnem in javnem področju. Večkrat, ko obdelujemo osebne podatke, to storimo za privolitvijo eh, osebe, na katere se nanašajo ti podatki in v tem primeru oseba se odpove delu svoje integritete. Torej, to žrtvuje, eh, ampak ne zato, da bi jo dali na pač eh, enostavno socialno mrežo, kot je lahko Facebook. Ehm, v tem primeru oseba zaupa ponudniku storitev in torej uredba, ki zadeva to, produ, po, to področje, mora biti formulirana na tak način, da predvidi tako privolitev strani osebe, na katero se nanašajo podatki. Politike se morajo osredotočiti tudi na vprašanje zlorabe eh, osebnih podatkov. Ko govorim o zlorabi, mislim tudi na zlorabo osebnih podatkov in torej njihovo uporabo preko meja, eh, za katere je eh, oseba privolila. Ljudje različno gledajo na to, kako lahko smatramo podatke za občutljive. In zato Uredba eh, za varovanje podatkov mora dati priložnost posamezniku, da se odloča, čemu se bo odpovedal in čemu ne. Glavno vprašanje pri vsem tem je, da eh, vsi uh, ti podatki, vse te informacije so ponavadi posredovane v uh, takem pravniškem jeziku, ki je težko razumljiv za uh, vsakdanjega človeka. Zato moramo res. Uh, preveriti, ali je oseba konkretno razumela te informacije, ko pritisne recimo na določen gumb oziroma da svoj podpis. Tisti, ki uporabljajo Facebook eh, ali druge podobne socialne mreže, pač eh, morda sploh ne vedo, če, v, v kaj so privolili. In eh, torej, ljudje lahko uveljavljajo svoje pravice samo, lahko, uh, res lahko razumejo tudi, kat, v čem sploh tiči vsebina teh njihovih pravic. Oh, prej. Nočem povdariti, da a, lahko dosežemo samo določene rezultate, ampak predvsem moramo a, se prepričati, da a, ljudje konkretno razumejo a, stvari, v katere privolijo. Zato bi morali oblikovati nek skupni a, prostovoljni standard, ki ga a, naj ga lahko uporabniki razumejo. Se pravi, moramo oblikovati enostavne pogoje, recimo, ko gre tudi za avtorske pravice tak a, eh, jasen sporazum bi lahko bil koristen tako za podjetje, kot tudi za posameznike. Če ljudje vedo in poznajo pravila, potem bodo verjetno veliko raje uporabljali tudi spetne storitve, tudi če bodo prisiljeni eh, prostovoljno dati na voljo določene osebne informacije. In torej, naj zaključim in izpostavim naslednje. Torej, nacionalne Eh, pravne tradicije so različne in torej uredbe, ki so preveč podrobne, eh, bi eh, s težavo lahko izvajali v konkretnih nacionalnih okoljih. Torej osebni podatki, zaščito osebnih podatkov je bistvenega pomena za posameznika, ampak tudi za medsebojno zaupanje tretjič, eh, zaščita eh, oziroma varovanje osebnih podatkov eh, prihaja v nasprotje z drugimi temeljnimi pravicami kot svoboda govora oziroma svoboda informiranja. Torej ne smemo na to pozabiti. Četrtič, ne smemo preveč oteškočati uporabo osebnih podatkov recimo za zasebne ustanove in aktorje. Želimo imeti učinkovite zasebne sektorje in torej moramo še vedno imeti možnost še dalje izvajati pomembne eh, raziskave, ki včasih potrebujejo tudi razpolaganje z osebnimi podatki. Ljudje morajo imeti možnost, da eh, so seznanjeni s svojimi pravicami, zato da jih lahko uveljavljajo. Hvala lepa, zdaj pa odpiram razpravo za vse eh, udeležence, da postavijo svoje vprašanje, dajo svoje pripombe. Torej, izvolite. Pričeli bomo spet z gospodom Henijem iz britanskega parlamenta. Izvolite. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Naj se obrnem na gospoda Moraesa, s katerim ponavadim soglašam eh, v zvezi z številnimi vidiki. Gospod je bil dokaj kritičen eh, z ozirom na delovanje nacionalnih parlamentov in kar zadeva izvajanje torej nacionalnih preiskav v svet zadeve Snowden. Toda mislim, da Dejansko je treba izpostaviti razloge za težave, s katerimi so se spopadali nacionalne proiskave. Nacionalni odbori, ki so se ukvarjali z vprašanjem varnosti oziroma obveščevalnih služb, imajo absolutno odgovornost za to temo, ki je pa Evropski parlament nima. In to pomeni, da ti odbori morajo biti zelo previdni pri tem, kaj počenjajo in kaj eh, izjavijo, kaj ti so odgovorni pred svojimi eh, voljivci institucij v lasnih državah. In zato, naprimer, tudi v Združenem kraljestvu smo se temu posvetili morda nekoliko počasneje, ampak eh, ti ljudje eh, v Združenem kraljestvu imajo eh, konec koncev popolno odgovorno za to, medtem ko evropski poslanci tega nimajo. Ker zadeva vprašanje varovanja osnovnih podatkov, to je res hudičevo vprašanje, pravzaprav, če se lahko tako izrazimo, kajti tukaj imamo različne konfliktne nasprotujoče ponavljajoči se eh, dejavnike, ki jih je tudi omenjal gospod Moraves. In sicer na eni strani imamo nacionalno varnost, ni dvoma o tem, da a, tukaj odigrava zelo pomembno ulogo. Res je, da kriminalci oziroma a, eh, teroristi uporabljajo a, vse najnovejše tehnološke napredke v a, eh, čim popolnejši meri. Hkrati pa imamo tudi interese z področja varovanja podatkov, kar je nezanemrljivo, ampak imamo tudi tretji element, eh, o katerem nismo veliko eh, govorili, eh, ki pa ga je omenjal predstavnik švedskega parlamenta in to je potreba potem, da ne da ne eh, preveč otežimo, obremenimo eh, trgovine oziroma zasebnega sektorja, eh, ki eh, z prevelikimi obejitvami, kajti na tak način bi tudi zmanjšali njihovo konkurenčnost v eh, medsebojno eh, odvisnem svetu. Eh, zelo težko je uskladiti vse te tri različne dejavnike in interese in prav zaradi tega jaz ne kritiziram sveta, eh, ki eh, si je vzel zelo eh, veliko časa za to, da bi prišel do nekega dokončnega stališča. Parlament je podal pomembne pripombe, ki jih je treba upoštevati zelo resno, ker gre za soodločanje, ampak imamo različne gonilne sile, ki so večkrat kontradiktorni, ki jih ni, težko, ki jih ni enostavno uskladiti narediti. In eh, torej to celotno področje se razvija zelo, zelo naglo. Imamo uh, ljudi, ki trdijo, da spremembe v zadnjih 20 letih eh, so uh, uh, pač bile veliko manjše kot po zadnjih treh ali štirih letih. In uh, torej se sprašujem, ali uh, Mm, pač ukrep, ki se ga pogosto krat uporablja v eh, naši državi, to je eh, klauzula sunset, eh, ki pač omogoča, da določeno, določene določbe ponovno pregledamo po določenem času in če ni več sklajena z svojim namenom, se jo potem tudi prekliče ali ni to morda lahko rešitev, ki bi se ji lahko poslužili tudi v pogajanjih, ki potekajo med Evropskim parlamentom parlamentom in svetom. Hvala lepa, gospod Hani. Ali še kdo želi kaj podati, eh, kaj, pri, kaj dodati, oprosite, oziroma kaj pripomniti v zvezi uh, s to temo? Če eh, pa ne, potem bi predal besedo spet našim govornikom. Filip. Uh, hvala lepa uh, za uh, vse te besede, pripombe in tudi za ta povzetek izzivov, s katerimi se soočamo. To je vse zelo pomembno. Naj najprej pojasnim naslednje. Mislim, da večina teh zaskrbljenosti, ki ste jih omenili, so tiste, ki jih z vami povsem delimo. Mislim, da je dobro, da to tudi vedno znova vključimo v postopek. In že dve leti uh, Eh, so eh, te pripombe vedno znova eh, vključene v razpravo. Imeli smo 4000 predlogov sprememb, preden smo se spogajali o skupnem besedilu in lahko ste prepričani, da so ti predlogi sprememb govorili prav o teh vprašanjih. O tem smo razpravljali z večino uh, Eh, strank, z večino strank v vaših parlamentih tudi. In eh, po vseh teh razpravah eh, smo tudi dosegli precejšnje precejšnji konsens. Imeli smo tudi posvetovanja z interesnimi skupinami v vaših državah. In uh, Če bi si pogledali stališče, o katerem smo glasovali prejšnji teden, bi verjetno našli kar precej teh sprememb, ki ste jih omenili in ki bi jih želeli najti v predelanem besedilu, kajti eh, to je tudi išlo iz posvetovanj z vami in z vašimi kolegi. Spremenili smo praktično vsak člen izvornega predloga komisije, in mislim, da smo naredili že kar predsej uh, eh, korakov glede tako imenovanega one-step shopa. Naj povem, da smo imeli to težavo v dejanskem pravnem okviru eh, dejanskega skupnega trga, kajti težava je v tem, da vaši državljani, naprimer, ki kupujejo uh, proizvode Amazona, se morajo itak že zdaj obrniti na uh, sedež eh, podjetja, ki je v Luksemburgu, ampak ni pa za državljane jasno, kakšni so tu postopki. In že znotraj našega notranjega trga je zelo težko vedeti, kako in v kolikšni meri so osebni podatki zaščiteni, kaj šele v odnosu do treh, tretjih držav. Torej, področje eh, konkurenčnega prava je nekaj, kar eh, bi lahko koristno uporabili kot primer. In kar smo zapisali kot Evropski parlament je specifično besedilo, ki določa, da državljan v državi članici se lahko obrne na svoje organe v svoji državi, na to pa morajo ti organi ugotoviti, eh, na koga je treba to zahtevo nasloviti. In to je verjetno ustrezen način za to, da bo uresničevanje teh določb skladno. In to zagotavlja tudi pravno varnost in to je še posebej pomembno v poslovnem svetu, kajti eh, konkurenčna ne želimo eh, onemogočiti konkurence oziroma jo kakorkoli omejevati, ampak eh, moramo pa eh, se izogniti temu, da bi imeli na notranjem trgu 28 različnih držav in da imamo po drugi strani podjetja, ki prihajajo iz tretjih držav in ki uh, se sploh ne ozirajo na obstoječe standarde, kar za njih pomeni zelo veliko konkurenčno prednost. Če naprimer samo govorim v, v, v zvezi z nadzorom in z vsemi s tem povezanimi vprašanji, potem vidimo, da eh, bomo lahko eh, ustrezno uporabili tehnološke prednosti, samo če ne bomo imeli eh, te, teh konkurentk, naprimer kot so Facebook in eh, podobna podjetja, ki niso vezana s temi eh, pravili. In tu je še posebej pomembno, da Evropski parlament in nacionalni parlamenti delajo skupaj in da se eh, skupaj odzovemo na te izzive, ki smo jih poskušali tudi opredeliti v uredbi. Moram reči, da vsi tisti, ki smo delali na tej uredbi v parlamentu in ki delamo na njej, eh, smo zelo odprti za vsakršen dialog o specifičnih vprašanjih, kajti želimo, da bo ta uredba resnično uredba, ki ne bo primerna samo za tehnološki razvoj za prihodni dve leti, ampak uredba, ki bo tehnološko neutralna, ki bo temeljila na načeljih in na opredelitvah, ki jih lahko uporabljamo tudi za prihodne tehnologije. In eh, če pogledamo naprimer eh, proizvode, kot so Google in tako dalje, eh, to je že itak povsem spremenilo način, kako obravnavamo osebne podatke in to se je zgodilo v zadnjih letih. Torej, ko bo eh, svet določil eh, svoj eh, pristop, moramo razmisliti tudi kot Evropski parlament, kako bomo to ustrezno predočili evropskim državljanom. To je naša skupna odgovornost. Hvala lepa. Takoj potem, ko ste se vrnili, eh, smo dobili še eno vprašanje, zato predlagam, da, to, da to vprašanje sedaj postavite in da nam tudi odgovorimo. Gospa Alessandra Moreti iz Italije, izvolite. Hvala, predsednik. Zahvaljujem se poročevalcem za to pomembno razpravo na temo, ki je zelo aktualna želim eh, seznaniti vaš odbor s tem, da v Italiji eh, v spodnjem parlamentarnem domu razpravljamo eh, o tej temi, ki prek zakonodajnega predloga, torej s to razpravo želimo pritegniti to, kar je zapisano v 16. oziroma 17. členu direktive direktive, kar zadeva popravek oziroma izbris in tudi kar zadeva pravico do pozabe. Torej, to so teme, ki so zelo aktualne in s a, zakonodajnim predlogom v parlamentu ne nameravamo Eh, zamašiti ust eh, spletu, ampak želimo, da splet ostane neko območje prave svobode in pravih svoboščin in ne anonimnosti, torej proti vsem oblikam anonimnosti, za, katerim, za katero se lahko skrivajo tudi zelo hude oblike nasilja eh, oziroma napadov in psov, torej ko se splet spremeni v območje napada. V teh dneh je, so razprave v Italiji zelo živahne eh, v zvezi s temi vprašanji, kaj ti eh, v tem primeru gre za nasprotujoče si interese. In namen našega zakonodajnega predloga je to, da bi uravnotežili različne pravice. Na eni strani pravico do izraženja, pravico do informiranja in po drugi strani pravico E, osebe posameznika proti vsem oblikam napada, kršenja, e, e, pač dostojanstva posameznika s tem, da tudi da je treba zaščititi predvsem najbolj ranljive posameznike, ki so lahko ogroženi na spletu prav tudi v njihovem dostojanstvu. In zato zakonodajni predlog nosi naslov varstvo osne, osne, osebnega dostojanstva dostojanstva na a, eh, spletu. Uh, pri nas uh, imamo tudi težave z primeri uh, kibernetskega uh, pač, uh, nadlegovanja. Uh, In uh, zaradi tega uh, smo se lotili uh, teh vprašanj tudi ne samo z pravnega vidika, ampak tudi z kulturnega vidika. Se pravi, da moramo mlade navajati k ustrezni uporabi spleta, s tem, da se znajo tudi zabraniti pred uh, različnimi oblikami spletnega napada. Imamo take primere napadov uh, uh, na ženske, uh, ki uh, zdaj uh, so um, se naučile tudi prepoznavati naprimer obraze svojih napadalcev in to jasno povedati. In torej moramo biti učinkoviti eh, vse posod tudi v Evropskem parlamentu. Uh, moramo jasno začrtati omejitve, znotraj katerih potem morajo nacionalni parlamenti tudi ustrezno delovati. Hvala lepa, gospa Moreti ker ste tako lepo povzeli razprave, ki potekajo v italijanskem spodnjem domu. Eh, sedaj, če se želite odzvati, Klod, zelo na kratko. Ja, če dovolite, bi samo na kratko odgovoril Lordu Haneju. Veliko bolj ga spoštujem, kot bo on mene kdajkoli. Ampak. Uh, Eh, namerno sem bil provokativen, seveda razumemo, eh, kakšna je uloga varnostnih služb, ampak Evropski parlament eh, je seveda povsem drugačen od nacionalnih parlamentov in tudi nima svojih varnostnih služb oziroma ima samo majhno službo za varnost stavbe, kar seveda ni primerljivo z obveščevalnimi in varnostnimi službami. Ampak, Lord Henny, kjer pa se ne strinjam s tem, kar ste povedali, ko sem rekel, da mi nismo odgovorni uh, za obveščevalne službe, sem uh, želel povedati naslednje. Eh, razlika je med tem, kar mi lahko poved, povemo na to temo in kaj lahko nek poslanec v švedskem ali v britanskem parlamentu o tem pove. Šlo je za to, da smo bili v zelo enkratni situaciji, da smo lahko sodelovali uh, na. Uh, da smo lahko organizirali te razprave v času te preiskave v zvezi z Ameriško nacionalno agencijo za varnost, da smo tudi sledili razpravam v kongresu in da smo ugotovili to, kar vsi vemo. Če ste izvoljeni nacionalni član parlamenta, potem ste soočeni z zelo težko nalogo. V normalnem časovnem obdobju, če ste na odboru za obveščevalne službe, potem nimate tovrstnih težav, pač tam sedite in opravljate svoje delo. Ko pa je prišlo do teh pritožb v zvedi z NSA-jem, to je nekaj, eh, česar prej nismo poznali. Seveda smo imeli eh, tako imenovane pen, Pentagonove dokumente v 70-ih letih, ampak eh, Eh, takšne situacije nismo poznali in veliko nacionalnih eh, nadzornih odborov eh, je bilo, se je znašlo pred situacijo, kjer je moralo to obravnavati. Nekateri ti odbori so bili zelo pogumni in so se morali poslužiti zelo zastaranih določb, ki so urejale ta vprašanja torej vprašanje nadzora obveščevarnih služb eh, in to v situaciji, kjer eh, so obveščevalne službe sedaj eh, se poslužuje zelo visokih tehnologij, tu pa so imeli ehm, člani teh odborov zelo zastarela orodja za njihov nadzor na voljo. In to je razlika. Torej gre za uh, interakcijo med uh, člani parlamenta in pa obveščevalnimi službami. Torej, kar smo mi želeli v tem poročilu narediti, je to, da smo predlagali, za, eh, da smo predlagali modernizacijo, reformo uh, Eh, nadzornih postopkov. Kajti, če tega ne boste storili, potem boste imeli vedno večjo eh, obveševalno skupnost, ki bo vedno manj podvržena kakršnim koli eh, nadzornim ukrepom. In to izhaja tudi iz govora predsednika Obame in Bela hiša je tudi priznala, da je. Nacionalna agencija za, za varnost, da jim je praktično ušla iz rok, da je nima več eh, ustreznega nadzora. Torej, kar potrebujemo je reforma nadzornega režima in pravico imamo do tega nadzora. To ne pomeni, da smo za to odgovorni, eh, tudi eh, ne pomeni, da tu igramo kakšno posebno ulogo, ampak. To pomeni, da smo bili mi v teh šestih mesecih v tej enkratni poziciji, kjer smo lahko to obravnavali. Hvala lepa. Vidim, da se je še nekdo prijavil k besedi. Ker že zamujamo, prosim, gospod Bronks, če želite podati kakšno pripombo, naredite to hitro in takoj, zato da bomo zaključili. Uh, bil sem na nekaterih uh, zaslišanjih in moram reči, da so bila zelo zanimiva in da so tudi veliko povedala. Torej, ja, vlade uh, vohunijo za drugimi vladami, to vlade počnejo. Uh, vlade prav tako vohunijo za ljudmi, ki so sovražniki. Dobro, to ni idealno, ampak to vlade tudi delajo. Ampak kar me najbolj presenetilo, uh, je pa uh, to, kar je povedala bivša obveščevalka MI5, Eni, ki je bivša prijateljica Davida Šelja. In sicer, da je obveščevalna služba v Veliki Britaniji eh, pravzaprav eh, prisluškovala in vohunila za vladnimi ministri. Sprašujem se, zakaj te informacije potrebujemo. Dobro, gospod Zigfrid najprej in potem, če želi še kdo kaj povedati, izvolite, ampak resnično zelo nakratko, ker uh, zamujamo, moramo eh, začeti z naslednjim uh, omizjem v zvezi z Evropskim javnim tožilcem, kar bo na zadnji del. Hvala lepa. Uh, zelo težko je uh, um, urediti internet, zato ker to ni niti nacionalna, niti evropska raven, temveč je globalna raven, ker eh, imamo globalno konkurenco med eh, podjetji. In seveda bi bilo veliko lažje, če bi uh, se potrošniki obračali samo na evropska podjetja, zato ker um, zaupajo uh, Eh, zaščiti potrošnikov in nasprotno eh, težko bi bilo in škoda bi bilo, če bi se evropski potrošniki od evropskih podjetij iz nasprotnih razlogov odvrnili glede eh, pripomp, eh, ki se navezujejo na to, da ne smemo oškoditi evropskih podjetij. To je seveda ambicija nas vseh, ampak če želimo to eh, uresničiti, bomo morali biti zelo previdni. Dobro, kratki ste bili, njedrnati, odlično. Gospod Albrecht, izvolite, če želite komentirati te zadnje pripombe. Ja, želel bi vas povabiti, da se osredotočite res na tiste točke, kjer lahko še kaj izboljšamo, kjer lahko izboljšamo skupni interes eh, ki je ta, da ne želimo še več birokracije, da želimo postopke poenostaviti. To je naš skupni interes, eh, ki ga vsi delimo. Vse eh, stranke v Evropskem parlamentu vsi prizadevajo za to, da bi to dosegli. Eh, pri oblikovanju stališč. Torej, eh, moramo se vsi osredotočiti na vsebino, jo izboljšati in eh, ne samo krožiti okoli kot mačka okoli vrele kaše z nekimi splošnimi pripombami, kajti glede tega se itak strinjamo. Dobro, potem pa nadaljujemo še zadnjo uro tega dolgega dneva in sicer uh, govorili bomo o. Um, Evropskem javnem tožilstvu in eh, povabil bi rad eh, vse tiste, ki boste pri tem sodelovali, gospod Bigrid Zibel in pa. Če lahko začnemo. Thank you so much for having me. Of course, pleasure. Thank you.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 Okay, Dobro, bomo kar nadaljevali. Bomo kar tako nadaljevali z delom. Še zadnja ura. Torej, to vprašanje ni nič manj pomembno kot ostali. Eh, prav gotovo imate pred očmi, da je. Um, en, en od ciljev Lizbonske pogodbe eh, prav ta, da se eh, vzpostavi na evropski ravni boj proti kriminaliteti kot prednostno nalogo. Eh, komisija je podala pobudo za, za, za pravno osnovo uh, torej po eh, členu 86 pogodbe o delovanju Evropske unije in sicer eh, za vzpostavitev Evropskega javnega tožilstva. Torej, to so prvi koraki eh, v tej smeri. Najprej gre za zaščito nacionalnih interesov Evropske unije in na to še obravnava vseh celotnega spektra, kaznevih dejanj, ki jih najdemo v eh, členu 83 pogodbe o delovanju Evropske unije. Seveda obstajajo tudi težave s to eh, pobudo. Vemo, da države članice mm, niso najbolj navdušene, da bi, se, da bi predale na tem pomembnem področju svoje pristojnosti Evropski uniji. Um, in prav tako eh, se soočamo tudi s tehničnimi eh, vidiki, tehničnimi težavami, eh, ko razvijamo Eurojust skladno z pogodbo. Nacionalni parlamenti so celo ložili rumeni karton, se pravi zgodni alarm, kar se tiče pristojnosti v kazanskih zadevah. Se pravi, tu imamo kar uh, nekaj uh, vrzeli, uh, vprašanje priča, vprašanje evropskega. Um, zapornega nalodga in drugo gre tudi za vprašanja, kot je pravica do eh, odvetnika, pravica do izmenjave informacij, eh, predpostavka eh, nedožnosti in pa postopkovne, postopkovna jamstva. No, sedaj pa prisluhnimo našemu poročevalcu v senci. To je gospa Brigitte Zippel, na to pa bo. Eh, spregovoril eh, tudi podpredsednik odbora za pravne zadeve, disciplino in imunitetne eh, zadeve Romunske poslanske zbornice, gospod Nika. Hvala lepa. Glede na to, da je to zadnji del dolgega dneva, ste verjetno vsi utrujeni in zato bom začela svojo predstavitvijo na malce drugačen način. Mislim, da je dobra ideja, da imamo tu eh, predstavnike nacionalnih parlamentov, kar omogoča neposredno izmenjavo, ampak zame je ta del zelo zanimiv. Zakaj? Zato, ker danes nadomeščam dva druga poslanca, ki žal nista mogla sodelovati danes popovdne eh, na tem omizju. Torej bom poskušala uh, Eh, narediti, kar se da. Torej, danes jutraj smo govorili o Europolu, sedaj bomo govorili o Evropskem javnem tožilstvu eh, in pa Evropskemu nalogu eh, za pregon, za zapor. Torej, to kaže na to, da že kar nekaj časa odločanje v politiki je bilo sredotočeno na vprašanje, um, tožilstva. In če tudi se strinjam, da so vse te točke posamično pomembne in potrebne in bodo oziroma dajo določeno eh, dodano vrednost, ampak to je samo en del naših pravnih sistemov, kajti pristojnosti v pravosodnih sistemih eh, in v tožilstvu eh, imajo zelo veliko smisla na eh, nacionalni eh, ravni, ampak če želimo, da bodo državljani eh, zaupali v uravnotežen pravni sistem, potem moramo delati na sodelovanju ne samo na področju tožilstva, temveč tudi na področju pravic obrambe in postopkovnih jamstev. In tu imamo še nekaj vrzeli in želela bi uh, Eh, spregovoriti torej ne samo o samem eh, tožilstvu in eh, Evropskemu nalogu za prijetje, temveč tudi o povezavi z postopkovnimi pravicami. Kajti, če bomo imeli v prihodnosti Eh, Evropsko javno tožilstvo, potem se moramo vprašati, kakšne so pristojnosti obrambe na drugi strani na evropski ravni. Torej, glede tega moramo biti zelo previdni. In začela bom eh, kar eh, z nekaj konkretnimi točkami glede Evropskega javnega tožilstva, predtem bom spregovorila o Evropskem nalogu za prijetje. Ja, Evropski parlament in vse politične skupine tu se nasplošno strinjajo, da Evropski javni tožilec in v prvih korakih eh, bo ta tožilec eh, pristojen samo za boj proti goljufijam, eh, proti finančnim, torej vse, kar zadeva finančne interese Evropske unije. In to je vredno dobra ideja. Ampak, če si pogledamo predloge komisije, potem vidimo tudi nekaj težav, kajti na eni strani, oziroma bom začela še nekje druge. Um, odločitev eh, za to novo inštitucijo eh, temeli na postopku konsenza. To pomeni, da eh, nismo udeleženi pri vseh podrobnostih te odločitve, temveč na koncu lahko rečemo ja ali ne za končni predlog. In zato smo pripravili prvi prvo poročilo, preden začnemo sploh s pogajanji, zato da lahko pojasnimo, kakšna so naša stališča in kaj se bo zgodilo, če bosta eh, svet in komisija na koncu pričakovala um, privolitev Evropskega parlamenta. To je edini način, kako lahko eh, sploh podamo svoje mnenje eh, in kako lahko svetu sporočimo, kakšno je naše stališče, zato da bodo vedeli, na kaj računati pri uh, pogajanju Evropskem nalogu. Za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 Torej, eh, eno, eh, kar je za nas pomembno glede eh, tega predloga komisije, je, mm, da mora Evropski javni tožilec imeti tudi pristojnosti, da opravi svoje delo. Ampak po drugi strani pa ne vemo, kakšne so postopkovne pravice, kakšne so pravice obrambe, kajti na tem smo šele začeli delati in kot je bilo že omenjeno danes, obstajajo nekatera vprašanja odprta. Ampak to je potrebno, kajti kakšen eh, smisel ima imeti pravico do odvetnika, če si ga ne moremo privoščiti in če ni nobene možnosti, eh, da bi uživali pravno pomoč, zato ker za to enostavno še ni nobenih pravil, kar se tiče eh, predpostavke nedolžnosti. Eh, prihajam iz Nemčije in imeli smo uh, enega ali dva primera, uh, kjer prav ta pomembna točka ni bila dovolj upoštevana. Uh, in če smo uh, na koncu uh, sodnega postopka krivi ali ne, v vsakem primeru imamo pravico uh, dostopa do uh, informacij v zvezi z. Uh, um, obtožbami, kajti lahko uh, uničimo življenja z uh, napačnimi ali krivami, krivimi obtožbami in uh, takšna oseba potem se morda ne more več uh, tako kot prej integrirati v družbo. Uh, E, torej e, zlasti je pomembno, da se torej osredotočimo e, na pravico do obrambe, do, na postopkovne pravice in moramo zagotoviti tudi, da so pravice obrambe že pripravljene in da se jih lahko uveljavlja takrat, ko bo Evropsko javno tožilstvo vzpostavljeno nekaj let izkušenj že imajo in morda po nekaj letih bomo lahko tudi razširili pristojnosti Evropskega javnega tožilstva še na druga eh, področja, ampak eh, vemo, da so nekatere države članice že podale rumeni karton. Ja, obstaja eh, možnost okrepljenega sodelovanja, ampak bodimo iskreni ta nova institucija Evropskega javnega tožilstva mora biti e, učinkovita in če naj ima smisel za evropske davkoplačevalce, potem ne bi bilo dobro, če bi samo devet držav e, članic sodelovalo pri tej inštituciji če bi bili eh, kar se da učinkoviti, eh, potem bi morali vse ali vsaj večina držav članic eh, pri tem sodelovati, če želimo, da bo to sploh učinkovito, sicer nima smisla. Dobro, se pravi toliko o Evropskem javnom tožilstvu, sedaj pa bom prešla na vprašanje Evropskega naloga za prijetje, če se s tem strinjate. Veste, da evropski nalog za prijetje že dolgo časa obstaja, že nekaj let in da eh, smo imeli tudi eh, nekatere dobre rezultate, torej da smo uspeli obtožence eh, tudi prijeti v drugi državi, ampak vemo pa tudi, da se vedno znova ponavljajo težave s tem nalogom za prijetje in to težave, ki jih nismo morali, mogli rešiti. Torej, kakšne so te situacije, na primer? Eno je to, da očitno ni jasno, eh, za katera kazniva dejanja eh, lahko uporabljamo evropski nalog za prijetje. Včasih se to uporabi samo za manjša kazniva dejanja oziroma za to, da eh, imamo dostop do priče v drugi državi. Eh, včasih pa sploh ni ustreznih dokazov, ki bi dokazovali, da oseba, eh, proti kateri je bil vložen evropski nalog za prijetje, je lahko eh, potencialno kriva ampak da se šele po tem, ko, eh, oseba, ko je oseba predana v drugo državo, eh, se začne ugotavljati, ali je eh, kriva ali ne in kjer je na to v preiskovalnem zaporu v drugi državi, kjer ne razume, ne razume jezika in ne pozna postopkov in to lahko traja mesec ali celo leta. Ob upoštevanju da poleg tega se včasih zgodi tudi to, da je eh, oseba, ki je v ki je pridržana v preiskovalnem eh, zaporu v drugi državi, eh, sploh ni kriva oziroma da je pridržana brez utemeljenih razlogov in oseba, ki je v drugi državi eno leto preživela v zaporu, ima uničeno življenje posledično. Eh, torej glede direktive v zvezi z eh, predpostavko nedolžnosti torej če, vsi vemo, da če zapustite eh, državo in da se pojavijo govorice o tem, da ste bili prijeti na eh, podlagi evropskega naloga pri, za prijetje, da ste bili eh, poslani v preiskovalni zapor v neko državo. Ko se boste vrnili v svojo državo, se bo to vedelo, izgubili boste prijatelje, težave boste imeli na delovnem mestu in tako dalje. In zato delo na postopkovnih jamstvih lahko eh, pri tem pomaga in lahko izboljša eh, tudi izvajanje evropskega naloga za predjetja. Nihče ne želi odpraviti tega instrumenta, ampak moramo zagotoviti, da bo bolj učinkovit. In postopkovne pravice lahko to do neke mere izboljšajo in zato prosimo komisijo, da eh, poda še nekaj zakonodajnih dodatnih predlogov Torej eh, ne gre zgolj za postopkovne eh, pravice in postopkovna jasva, to ehm, je bilo že odločeno, eh, a to je treba še uveljaviti in potrebujemo tudi več pojasnilo o tem, kakšni so razlogi, kakšni so kazniva dejanja, kakšen mora biti status osebe, preden se lahko izda Evropski nalog za prijetje, do kolikšne mere je treba eh, utemeljiti tudi ozadje in kakšne so alternative eh, za eh, pridržanje zlasti v preiskovalnem zaporu v obdobju pred sojenjem, zato ker ni razloga, da osebo pripremo, če obstajajo morda druge alternativne možnosti, naprimer videokonferenca, če gre za pričo in tako dalje. In ne nazadnje, eh, karkoli že naredimo, tudi če naredimo eh, vse, kar je v naši moči, eh, se še vedno dogajajo napake, lahko pride do napačnih sodb in če se kasneje izkaže, da oseba ni bila kriva, pa je bila vseeno priprta, je treba predvideti možnost nadomestil tudi denarnih nadomestil, eh, zato da lahko oseba ponovno eh, zaživi. Torej, ehm, vse to je treba še dodatno pojasniti, urediti, torej postopkovna jamstva eh, in druga vprašanja, ki sem jih načela sedaj, pa sem odprta za vaše vprašanje. Hvala lepa. Naj vas spomnim, da smo že skoraj na koncu delovnega dne. Do 18.30 moramo končati, torej prosim upoštevajte to da bomo končali pravočasno. Tako, sedaj pa gospod Nikolaj Ciprenika, podpredsednik odbora za pravne zadeve, disciplino in imunitete Romunske poslanske zbornice. Hvala lepa. Gospe in gospodje, rad bi dejal, da je Romunija izrazila svojo podporo Evropskemu javnemu tožilstvu na trenutni podlagi. To je temelj za prostor svobode, pravice in varnosti v Evropski uniji. In to je tudi, tudi ena ključnih tem za Romunijo. Kar se tiče predloga komisije, 28. oktober 2013 smo poslali obrazložena mnenja iz nekaterih nacionalnih parlamentov, da ta predlog krši subsidijarnost. Trenutni predlog komisije bi lahko izboljšali, kot sledi iz razprav v Evropskem parlamentu. Romunija je za uredbo v Evropskem javnem tožilstvu, kot to predlaga komisija. Želimo si decentralizirane strukture z ekskluzivnimi pooblastili, kar se tiče zločinov, ki zadevajo finančni interes Unije. Model kolegija bi ta sistem naredil manj učinkovit in potem ni potrebe po dodatni instituciji podobni Eurojustu. Da bi ponazorili razmere v Romuniji bolj podrobno, želimo povedati sledeče. Odprti smo za vsak predlog, ki bi zagotovil, da bi ukrepi za boj proti korupciji bili bolj učinkoviti, pa tudi ukrepi za boj proti prevaram. Podpiramo vzpostavitev organa, ki bi imel potrebna sredstva in pooblastila, da spravi pred sodišče tiste, ki so škodovali finančnim interesom skupnosti, tako na nacionalni kot tudi čezmejni ravni. Kar se tiče Romunske poslanske zbornice, pa imamo kar dva odbora, ki se dotikata teh vprašanj. Odbor za pravosodje in odbor za človekove pravice. In tukaj smo želeli okrepiti proceduralne pravice osumljencev ki jih preganjamo po, evropskem, po ribi v Evropskem javnem tožilstvu. Lahko bi zadeve izboljšali, tega se zavedamo. Prav tako pa moramo potem prepoznati tudi čezmejne povezave in raven pomoči. In to lahko storimo le prek urada Evropskega javnega tožilstva. Seveda pa bi se lahko potem pojavil tudi turizem, iskali bi bolj privlačne možnosti po drugih državah članicah za zločince. Je pa vsekakor velika prednost, če bi poenotili postopke, kar se kazenskih dejanj tiče in kar se prevar tiče. Želimo povedati sledeče. Potrebno je sprejeti ukrepe za to, da bomo zagotovili, da bo osnutek uredbe v skladu z nacionalno zakonodajo. Pomembno je dati dovolj jamstev, da bo izborni postopek dovolil dostop toživcem iz vseh držav članic do izbirnega postopka za imenovanje Evropskega javnega toživstva in da bomo tudi sprejeli ustrezne standarde potrebno je sprejeti pravila, kar se karijere Evropskega javnega tožilca tiče, pa tudi kar se tiče namestnika. Prav tako pa moramo imeti tudi sisteme za očkodnine za tiste, ki so pred sodiščem nezakonito. Potrebujemo dodatni nadzor. Kar se tiče pravosodnega nadzora, pa je pomembno imeti zelo jasne norme. Prav tako pa je potem potrebno navesti tudi vidike, kar se ne gotovosti tiče in kar se tiče izpodbijanja. Potrebno je imeti določbe, kar se tiče postopkov, ki bodo veljavni na področju tožilstva in preiskav potrebno je imeti določbe, kar se tiče povrnitve pravnih pristojbin. Potrebno je postoriti še mnogo kaj. Potrebno je seveda zagotoviti tudi nacionalna pooblastila. Sicer bi lahko vse skupaj vodilo tega, da bi zgrešili cilj. Še enkrat bi rad povedal, da se Romunija zavzema za urad Evropskega javnega tožilstva, vendar pa moramo si ta predlog še bolj podrobno ogledati in iskati kompromis. Zaenkrat so tematske razprave delovnih skupin naredile nekaj napredka, vendar pa konkretnih rezultatov še ni. Hvala lepa. Zelo jasno ste. izrazili stališče Romunije, kar se tiče urada Evropskega javnega tržista, pa tudi kar se tiče pobude komisije, predloga komisije, sedaj pa razprava. Prosim, prosim, držite se odmerjenega časa v vaših izjavah, vprašanjih, tako da bomo resnično lahko končali ob 18.30. Začenjamo z mačarskim predstavnikom gospod Mile. Hvala lepa, gospod predsednik. Na začetku naj povem, da je mačarski parlament popolnoma skladen s tem, da je potrebno tiste, ki so krivi, aretirati in da morajo tudi biti odgovorni za to, kar so storili. Najti moramo najbolj učinkovite možnosti za to, da jih prevedemo pred sodišče. Kar se tiče mađarskega parlamenta, smo 1. oktobra sprejeli odločitev glede kršitve načela subsidijarnosti. Dve opozicijski stranki sta bili del dogovora, kjer sta sprejeli predlog o položaj Evropskega javnega tožilca. Kar se tiče postopka, pa želim povedati sledeče. Kar se tiče prednostnih zakonodajnih predlogov, moramo to uporabiti in to mora biti potem povezano s težavami, ki so povezana s temeljnimi vprašanji v določeni državi. 14 nacionalnih parlamentov se je strinjalo, da kar se tiče subsidijarnosti, ni dovolj argumentov, da bi to pripravili na evropski ravni. Kar se tiče različnih postopkov, pa bi seveda bilo dovolj, če bi jih uskladili. Vseeno pa, kar se tiče dodane vrednosti, in spostavitve urada Evropskega javnega tožilca, pa še ni dovolj podrobnosti v predlogu. Kar se tiče izključujoče pravice, pa imamo tudi nekaj težav. Osnutek uredbe kaže, da štiri tedne po sprejetju mnenja Evropskega parlamenta, da je bila sprejeta odločitev. Kar se tiče dokumenta 27. novembra komisije, smo podali odgovor in kljub temu, da smo sprejeli dejstvo, da ni lahko najti in zagotoviti meja subsidijarnosti, pa obstajajo nekateri elementi, ki ne spadajo na področje subsidijarnosti mislimo, da to ni upravičeno v vseh primerjih. Dobro bi bilo videti mnenja tudi nacionalnih parlamentov, kajti obrazložitvena mnenja so lahko sprejeta le, če upoštevamo različna stališča. Naj dodam, da je danes komisarka Reding dejala, da je ena naših prednostnih nalog ponovno, ponovno povrniti zaupanje govorila je o odgovornosti tudi nacionalnih parlamentov. Vemo, da se komisija lahko odzove na tri načine. Lahko spremeni osnutke, lahko umakne predloge ali pa ohrani besedila tako, kot so. V tem primeru bi komisija želela ohraniti osnutek uredbe takšnega, kot je. Mislim, da ta možnost ki v bistvu formalizira delovanje pomembnega urada, ne bi bila v pomoč pri pridobivanju zaupanja, ravno nasprotno. Seveda, jasno je, da imamo določene formulacije v dokumentu komisije, ki pravijo, da bodo upoštevali ta mnenja pri pripravi zakonodaje, vendar pa so to slaba jamstva. Kar se mene tiče, če govorimo o odgovornosti nacionalnih parlamentov in če govorimo o tem, da ustvarimo urad kot je ta, potem moramo resnično izkoristiti možnost, da si povrnemo zaupanje. Upam, da bo to sprejeto na tak način, da bo vse to upoštevano. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa Bordanju, tudi romunski parlament. Hvala lepa, predsednik, gospe in gospodje. Romunski, romunska poslanska zbornica je en, en od parlamentov, ki je izdal povzročitevno mnenje, negativno mnenje o tem uradu Evropskega javnega toživstva. Čeprav se je naše mnenje od takrat spremenilo, imamo nekaj pomislekov in vprašanj, ki se še pojavljajo. Nasplošno govorimo o potrebi po izboljšanju postopkov za prihodnje dejavnosti urada in da na evropski ravni harmoniziramo materialno pravo, ki bo utemeljilo prihodne preiskave kot podpredsednik odbora za obrambo javne red in nacionalno varnost Romunske poslanske zbornice, bi rad povedal, da je bila naša prva misel v parlamentu, ko, so, ko smo se posvetovali o spostavitvi urada, ta, da si moramo ogledati, kako so zagotovljene proceduralne pravice tistih, ki se jih preizkuje in tudi nova vloga Olafa. Kot je bilo pokazano v Strasburu prejšnji teden, pa so to vprašanja, ki so bila predmet dolge razprave in jih moramo izboljšati. Imam veliko časa na razpolago, zato bi rad izpostavil tri elemente, za katere meni romunska poslanska zbornica, da so zelo pomembne. Kot je dejal že kolega podpredsednik Nika. Zagotoviti moramo, da je izbirni postopek za toživca dovolj pošten in bo dal vsem državam članicam možnost, da imajo namestnike toživca, ki bodo skupaj z evropskim toživcem lahko sprejemali notranje postopke in standarde za urad toživca. Drugič odpraviti moramo poročanje nacionalnih organov evropski ravni, prav tako pa moramo poskušati zagotoviti to, da bo zagotovljena neodvisnost. Hvala lepa. Gospod Kregar, Sabor, Hrvaški parlament. Pazite na čas. Yes, sorry, I'm doing that. Veliki je zadatak izgraditi nove evropske institucije. Hvala lepa. Velika naloga je vzpostaviti nove evropske institucije. Zato spoštujem prizadevanja, odločenost in doslednost, ki jo kaže komisija na tem področju zaenkrat in tudi v tem prelogu. Vendar pa večina držav je sprejela podporo temu predlogu, so podprli ta predlog, dejali so da, ampak prav tako pa so navedli tudi resne pomisleke in pripombe. Takole bom začel. Na začetku 19. stoletja smo imeli velik spor med konceptom, da so pravice nekaj, kar je ustvaril človeški razum. V napolovnih časih je bilo o tem govora. Istočasno pa smo govorili, da je pravo ustvarilo življenje. To je bilo nemško mnenje. To je torej ta razlika. Ta razlika se nadaljuje še danes. Po eni strani imamo predlog, ki je razumen, dobro nameren, dobro pripravljen, po drugi strani pa imamo kar precej pripomp, ki bi naj zrcalile resnično življenje in upoštevanje specifičnih razmer v določenih državah, kako se bodo te odločitve pokazale v resničnosti. In seveda, sedaj ni naroga Evropske komisije, da dosežemo medinstitucionalni optimizem in da se delamo, kot da bo vse lepo in prav. Ne. Raje moramo sprejeti te pomisleke, ki obstajajo. Hrvaška vlada je podprla pobudo, vendar pa je izpostavila tudi dejstvo, da potrebujemo dve spremembi. Prva kar se tiče sistema kolegija, zamisel strogega hierarhičnega sistema, to ni realistično. Hierarhija ne bo vedno pomagala pri učinkovitosti. Drugo vprašanje pa je vprašanje odgovornosti. Komu in kako bo novi organ odgovoren? Po mojem mnenju je, da odgovornost pomeni odgovornost do državljanov vendar pa počakajmo, ali bo to vodilo do razmer, ko bo veliko stvari, kar se tiče odgovornosti, potisneno še bolj stran od nacionalnih kompetenc in parlamentov in bo to preneseno na evropsko raven. Tretja stvar pa je vprašanje, ali bomo imeli specializacijo ali ne, ali bomo imeli tožilca, ki bo omejen na nejasno opredeljeno no, področje kazenskih dejanj. To so torej resni pomisleki, ki kažejo potrebo po kolegijalnem sprejemanju odločitev. Potem pa še nekaj, kar se tiče predlogov sprememb in uredbe. Ne gre samo za namen, gre tudi za izvajanje. Tukaj pa so razmere takšne, da je večina držav pokazala rumeni karton. Tukaj podpiram gospod Zipl, da še ni prepozno. Ni še prepozno, da ponovno premislimo, preanaliziramo in bi morda z manj spremembami lahko vzpostavili učinkovit sistem v vseh državah članicah. Ali pa bi morda živeli v iluziji, da bomo z neomejenim, nepredvidljivim časovnim okvirjem lahko vseeno vzpostavili tak sistem. Prva zamisel mislim, da je boljša. Nasplošno pa, ko se približujemo volitvam, ni ravno najboljša ideja, da ostrajamo samo na odločenosti in trdni volji. Tukaj moramo biti tudi nekoliko bolj prožni in razumni. Jasavak. Jasavik from the... Hvala lepa, gospa Jasavić iz Črnogorskega parlamenta. Zahvaljujem. Ja sem, ja sem, ja sem, ja sem. Uh... Hvala lepa. To, kar se mi zdi zelo pomembno v tej razpravi, je, da zagotovimo pravno državo in močne institucije in da je to odvisno od razvoja posameznih držav. Tako da potrebujemo ustrezen okvir in uporabo zakonov tudi na evropski ravni, kar se tiče pregona in evropskega tožilstva. To je povezano z ekonomskim razvojem vsakih držav, tudi v državah članicah Evropske unije. Potrebujemo namreč pravna zagotovila, pravno gotovost in zagotoviti moramo torej močne institucije, ki nam bodo dovoljevale, izvajanje pravne države, tudi v pravosodju in prek urada za tožilstvo. Komisija je govorila tudi o izboru črnogorskega tožilca leta 2013 in govora je bilo o tem, kako bi naj izbrali evropskega tožilca. In v Črni Gori smo imeli precejšnje reforme pravosodnega sistema in v prvem krogu smo predlagali, da bi naj tožilca izbrali na predlog sveta tožilcev z tretjinsko večino vseh poslancev in bi to bil torej pregleden postopek, potem v drugem krogu tri petine vseh parlamentarcev. Kar se tega tiče, smo torej videli, da je ekonomsko ukrevanje naše države in fiskalna konsolidacija nekaj, kar se lahko začne šele takrat, ko bomo resnično začeli ustrezno izbirati visoko kakovostne kandidate za tožilce, ki se bodo lahko zlotili najpomembnejšega vprašanja korupcije in organiziranega kriminala. kar je zelo zanimivo za me in kar se tiče ustvarjanja urada Evropskega tožilstva, bi priporočila v tem delu, ker sem tudi odvetnica in sem se dolgo s tem ukvarjala, da bi morali uporabiti tudi možnost pripora. Zelo pomembno je, da to določimo, da se opredelimo in pripravimo kakovostne alternative, ker ne menim, da je pripor nekaj, kar je nujno potrebno. Prav tako mislim, da je pri vprašanju Evropskega javnega tužilca potrebno omeniti tudi kazenska dejanja, za katera in to je povezano z Evropskim narogom za prijetje, specifično določiti ta dejanja. Prav tako moramo ukrepiti pravo glede oseb, ki jih bo tožilec preganjal in potem končujem. Najpomembnejše pa je zaupanje, kar se tiče med državami, zaupanje med državami in to bo najteže. In konec koncev je moje priporočilo, da še prav posebno pri inštitutu ustvarjanja tega položaja delamo na elementih tega, kar je potrebno zato da bomo lahko razvili to, ta zelo pomemben organ, ki bo na voljo za to, da bomo seveda zaščitili javni denar, denar davkoplačevalcev. Vendar stoja. Nizozemski parlament. Hvala lepa, predsednik, gospod in gospodje. Vem, da je dan že dolg. Moram pa reči, da sem resnično užival še prav posebno zato, ker me je nizozemski parlament nedavno imenoval za poročevalca na to specifično temo urada Evropskega javnega tožilstva. Imenovan sem bil zato, ker imamo velike pomisleke proti predlogu, kot je bil pripravljen strani komisarke Reding. Na kratko, v kratkem vam bom poslal dokument o stališču glede tega vprašanja, zakaj torej smo proti temu predlogu zaradi razlogov subsidijarnosti, prav tako pa tudi zaradi razlogov, ki imajo pravka s predlogom samim. Seveda, razumem, da ta drugi del ni zanimiv za naš današnji sestanek. Moram pa reči, da smo bili zelo razočarani zaradi odziva Evropske komisije glede pomisleka v subsidijarnosti, ki ga je zrekla večina nacionalnih parlamentov. In zato sem Obe komisarki tako Redenko Malmström poprašal, kaj menijo o stikih med komisijo in nacionalnimi parlamenti. Zdi se, vsaj po mojem mnenju je tako, da se je komisija nekako odločila, da Lizbonske pogodbe ni in da spremembe, ki so ved, bile uvedene v Lizbonske pogodbe, kar se stališča nacionalnih parlamentov tiče, niso veljavne. In to je nizozemsko zelo razočaralo. Mislim pa, da je popolnoma jasno, da se je s prevarami potrebno ukvarjati in da je potrebno zločince preganjati in jih tudi obsoditi. Na nizozemskem menimo, da bi to morali primarno početi nacionalni organi. Samo če nacionalna vlada se odloči, da nič ne bo storila, potem bi lahko uporabili neko obliko urada Evropskega javnega tožilstva. Ne pa na mesto dejavnosti nacionalnih parlamentov. Istočasno se tudi ne strinjamo s predlogom, da bi Olaf in Eurojust spremenili v prid urada Evropskega javnega tožilca, kajti delo upravljata predvsej dobro. Vprašanje za odrežence razprave pa je, v kakšni meri je komisija upoštevala nasprotovanje velikega dela nacionalnih parlamentov in kako boste upoštevali to tudi vi, glede na glasovanje, ki bo potekalo jutri v Evropskem parlamentu. Glede tega vprašanja, da ne boste upoštevali pomislekov nacionalnih parlamentov. Hvala lepa, predsednik. Stampoli, Grčija, na kratko prosim. Hvala lepa, zelo, zelo kratka bom. Menimo, da je dopustno, da zato, da se lotimo čezmejnega kriminala, imamo tudi sodelovanje na čezmejni ravni. Kazensko pravo in kazenski pregon pa je nekaj, kjer moramo seveda zavarovati tudi nacionalno soverenost. Zato moramo imeti proceduralne varovalke, ki jih ne smemo žrtvovati v imenu učinkovitosti. Zato je kar nekaj govornikov že omenilo to težavo. Sicer gre za demokratični nadzor nad uradom, kako bomo ločevali pristojnosti Eurojusta, Olafa in urada tožilca. Zato je rumeni karton, ki ga je pokazalo kar nekaj nacionalnih parametrov, upravičen. Prisluhnili smo celi vrti različnih pogledov, povrnimo se k našim govornikom eh, za odgovore, ampak eh, imejte v mislih eh, čas, ki nas preganja. Gospa Sipel, izvolite. Poskusila bom podati svoje odgovore v nemščini. Hvala lepa. Vsi govornike in govornice so dejali, da so nasplošno za evropskega tožilca. Potem pa so vsi navedli tudi različne pomisleke in vprašanja, kar se konkretnega predloga komisije tiče. Ne da bi šla v podrobnosti, pa se mi zdi, da smo pred dvema splošnima izzivoma. Kadarkoli se pogovarjam z državljani o tem ukrepu in o drugih ukrepih, se pojavi neka točka, ko so potem vsi znemireni, zakaj potrebujemo enega evropskega tožilca, če pa potem vsi postopki potekajo po 28 različnih poteh. Za kakšno vrednost ima potem ta tožilec, če potem, ko je eh, podana tožba, so pravice obtoženih popolnoma različne. Enako velja tudi, kar se različnih pravnih sistemov v državah članicah tiče. In vsaka od naših držav članic je seveda prepričana v to, da je njen sistem najboljši in da se ga sploh ne sme spremeniti. To je eden največjih izzivov pri vseh ukrepih, kjer govorimo o sodelovanju na pravnem področju. Meni bi se zdelo, da bi pomagalo že, če države članice morda ne bi se odmaknile od tega stališča, ampak bi vsaj malo spremenile stališča in bi dale, da morda vseeno ni vse tako idealno v lastnih sistemih, da je morda dobro pokukati tudi v drug sistem in morda to tudi kopirati, če je potrebno. Tako da bi potem vsaka država članica vsaj malo spremenila svoje sisteme in prilagodila, kajti mislim, da je nesporno pri vseh ukrepih, ki smo jih že sprejeli do sedaj, da bi malo več usklajevanja poenostavilo tudi sodelovanje vseh akterjev pri kazenskem pregonu, pa tudi pri obrambi. Ali vse države članice potrebujejo državnega tužilca v tem sistemu, to je ravno tako pomembno ali nepomembno, kot je vprašanje, ali vse države članice potrebujejo lastnega komisarja. Seveda, vsi bodo dejali, da potrebujemo, ni pa to očunkovito, zato potrebujemo tukaj tudi rešitve, kako bi lahko zagovarjali vse interese, ne da bi se skupaj preobremenili in naredili popolnoma neučinkovito, kajti tudi to je pomembno. Le zgolj taka institucija sama ne bo seveda vodila do tega, da bomo kar vse od jutri razrešili vse težave. Istočasno pa želim, pa želim opozoriti na to, da ko govorimo o prevarah proti finančnim interesom Evropske unije, tukaj že vse države nekaj počnejo. In še ena pripomba ta prevara je tudi vedno tudi prevara proti vsem evropskim davkoplačevalcem. In če si ogledamo številke odbora za proračunski nadzor ta teden, se prevare dogajajo. Presenetljivo, ampak tako je. In samo 25 odstotkov približno sredstev, ki so bila izgubljena zaradi prevar, se vrne. In to je nizka stopnja, tukaj se moramo izboljšati in seveda potrebujemo sodelovanje in angažma držav članic, kajti samo z evropskim organom to ne bo šlo. Kar se potem naslednjega vprašanja tiče, zakaj komisija ni podala novega osnutka, tukaj sedaj špekuliram. Dve možnosti sta. Komisija je prepričana, da je njen predlog najboljši možen. In zato upa, da ji bo uspelo. Ali pa komisija vidi, da obstaja veliko pomisleko, ampak seveda v sedanjem postopku še ni jasnega stališča ne v Evropskem parlamentu, ne v svetu, kako bi konkretno lahko pripravili boljši osnutek. Zato bi lahko našli torej še kak drug argument, zakaj se predlog komisije ni spremenil. Počakajmo, kaj se bo razvilo in poleg tega vemo, še tudi ne vemo, ali bodo vsi komisarji in komisarke po 25. maju se spet vrnili. Tako da mislim, da je dobro, če pomisleke, ki smo jih slišali, predebatiramo. Mislim, da bi bili na dobri poti, če bi dali jasno nasplošno ta urad potrebujemo, kar se delovanja in vprašanja, kaj se mora spremeniti tudi v državah članicah prek konkretnega predloga, urada pa se bomo morali še izčrpno pogovarjati. Zato tudi menim, da ne bomo že jeseni imeli možnost odločanja o tem, to bo trajalo dlje. Bilo pa bi dobro, če bi vsi udeleženci bili pripravljeni se pogovoriti o več harmonizacije in o pripravi bolj jasnih pravil, kajti ni dobro imeti toliko različnih postopkov. Hvala lepa. Now, back to you, Mr. Hvala lepa. Zdaj pa predajmo besedo gospodu Niki. Hvala lepa. Dobro bi bilo, da bi obrazložil, zakaj v Romuniji smo oblikovali določene pripombe. Prihajamo iz območja, kjer smo zelo trpeli. Eh, Eh, kar zadeva recimo celotno vprašanje spoštovanja človekovih pravic. Pozdravljam tudi stališče eh, polskega kolege in nizozemskega kolege, ki sta zelo jasno izrazila eh, te težave in sta tudi opozorila na to s poguma. Mi se skušamo navezati na polski model. Naše pritožbe in pripombe se navezujejo na načela pravičnega sojenja in tudi enakovrednih orodij na obeh stranih, to se pravi tožena stran in tožeča stran. Tako kot so povedali tudi drugi kolegi, mi eh, želimo eh, zasledovati dobro za državljane. Evropski skladi, evropska sredstva, eh, lahko postavljajo tudi določene probleme, kajti obstajajo določene težave tudi pri upravljanju s temi sredstvi. Včasih prihaja tudi do kršitev pri tem in zato seveda po eni strani smo prepričani v to, da um, Evropsko javno toživstvo je potrebno, ampak te postopke je treba nekoliko poglobiti in je treba upoštevati tudi hkrati mnenja in stališča nacionalnih parlamentov. Hvala lepa. Mislim, da smo uh, ravno prav zaključili dan je bil eh, zelo dolg, eh, to ni prvič, kar eh, utrjujemo ta, a to dobro prakso medparlamentarnega sodelovanja in dialoga in vzajemnega razumevanja. In seveda to ne bo zadnjič. To ni samo vprašanje politike Evropske unije ali nacionalnih parlamentov, kaj ti uh, eh, terja uh, dejansko upletenost vseh, eh, vzajemno zaupanje in sodelovanje, tako kot smo storili mi danes, ko smo si jasno in iskreno povedali z oči v oči, katera so naša stališča in mnenja. izpostavili smo tudi ovire, ki jih je treba še preseči, če želimo napredovati in dosegati rezultati na tem področju, ki je tako zelo pomembno za evropske državljane. In torej naj sklenem eh, današnje zasedanje, eh, ki je zajemalo več različnih tematskih sklopov. Dovolite samo, da poskusim obnoviti vprašanja, ki eh, so bila predmet razprave. Prvič eh, je očitno, da Evropski parlamenti in nacionalni parlamenti imajo ključno vlogo in pri tem morajo sodelovati pri oblikovanju smernic za področje svobode, varnosti in pravice. Drugič, spoštovanje temeljnih svoboščin in pravic eh, je eh, temeljnega pomena, ni dvoma o tem, moramo oblikovati evropsko pravosodno kulturo in moramo deliti osnovne temelje temeljne elemente in izpostavljeno je tudi bil, je bilo, da potrebujemo tudi skupno usposabljanje za doteseganje te usklajenosti. Boljše eh, spremljanje in izvajanje zakonodaje prav sta prav tako potrebni eh, Eh, tudi, kot tudi ustrezno ocenjevanje eh, učinkovitosti različnih evropskih skladov, zato da jih na najboljši način izkoristimo za doseganje ciljev. Eh, potem sodelovanje policijskih organov, potrebno je doseči neko uravnoteženje med varovanjem osebnih podatkov in potrebo po učinkovitosti. To je tradicionalno ravnotežje med eh, svobodami, svoboščinami in eh, zaupnostjo na drugi strani in eh, to je seveda ključno vprašanje pri oblikovanju evropskih politik, ampak to je še nov izziv, če s tem povežemo tudi nove tehnologije, ki se uveljavljajo v zadnjih nekaj letih. Na področju migracij je bila izpostavljena potreba po solidarnosti pri razvoju tudi skupnega sklopa politike ki naj daje več možnosti zakonitemu priseljevanju. Eh, zadnje čase smo imeli veliko težav z ilegalnimi prisiljenci in eh, se nismo dovolj posvečali morda zakonitemu priseljevanju in na to moramo gledati eh, enotno. Na področju varjevanja osebnih podatkov je bilo povdarjeno, da potrebujemo eh, visoke in enotne standarde, zato da zagotovimo enakopravne pogoje za vse. Na področju pravosodja pa potrebujemo učinkovit dostop do sodstva z nekimi minimalnimi standardi in to bomo lahko dosegli z delovanjem vseh naših parlamentov na nacionalni in evropski ravni ravni. Posebno je bil izpostavljen vidik postopkovnih eh, pravic in eh, tudi uh, delu uh, pri oblikovanju časovnice za te postopkovne pravice. Ne na zadnje, Evropski uh, parlament in odbor Libe sta uh, res zelo uh, zadovoljna uh, in se uh, veselita vseh vaših prispevkov in sodelovanja z nacionalnimi parlamenti ki jih je treba absolutno upoštevati v čim večji meri pri zakonodajnem delu, ki ni bilo še dopolnjeno, ki ga bomo nadaljevali. Eh, torej, ko gre za vprašanje, s katerimi se bomo še morali spopadati, ko bo a, a, svoje funkcije prevzel nov, novi Evropski parlament eh, junija meseca po evropskih volitvah, ki bodo potekale 25. Eh, maja po celi Evropi. Hvala lepa za vaše izjave, vaše trditve, vaše vprašanje, pripombe za ta dialog in morda še m, mm, par minut za gospoda Virvidakisa, ki je sopredsedoval a, to zasedanje in a, druga drugače pa bomo potem zaključili naše delo. Hvala lepa. Ob koncu tega zasedanja bi se vsem zahvalil za prisotnost, za vaše koristne prispevke, prispevek k dialogu ki eh, se je že začel na prejšnjem srečanju 17. februarja. Zdaj smo se bolj osredotočili na prihodnost območja svobode, varnosti in pravice in eh, prihodnosti po stokholmskem eh, programu. Ta program je v zadnjih petih letih uvedel pomembne zakonodajne reforme in razširil torej tudi programe iz Dampera in Haga. In dosegli smo precejšnje napredke v smeri evropskega povezovanja. Vsa prejšnja predstavitev predsedstva eh, v tesnem sodelovanju s službami Evropske komisije in s prispevki Evropskega parlamenta, eh, ki za začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe je so zakonodajalec, so sodelovali za doseganje uspeha stokomskega programa. Naše predsedovanje eh, se upada z zaključkom tega petletnega obdobja in torej imamo tudi to odgovornost, da eh, zaključimo in dorečemo ta pogajanje v zvezi z celo vrsto pomembnih zakonodajnih svežnjev, zato da bomo bomo zagotovili več uskladitve in eh, harmonizacije za, za nove eh, cilje za to področje in to z eh, zaključitvijo in pripravo smernic, ki bodo objavljene na svetu junija. Imamo celo vrsto pomembnih dosežkov, ne na zadnje tudi predlog za pogoje za vstop in bivanje za državljane tretjih držav eh, in eh, potem tudi naprimer vprašanje za varovanje eh, evra proti ponarejanju in potem. Imamo tudi pomemben predlog uredbe za uh, evropski nalog za a, za prijetje in a, torej a, tudi kar zadeva priznavanje tudi razsodb v civilnih in trgovinskih zadevah. A, m, obstaja tudi uh, dogovor med parlamentom in svetom in pričakujemo tudi potrditev tega uh, strani Evropskega parlamenta na uh, aprilski plenarki. Ker zadeva pa vzpostavitev agencije Frontex za sodelovanje uh, za obvladovanje in nadzor zunanjih meja, morskih meja Evropske unije. V zvezi s tem vprašanjem obstaja tudi sporazum, dogovor in torej pričakujemo potrditev tudi tega svežna aprila. To je pomemben dosežek za našo unijo in kar zadeva učinkovito sodelovanje za upravljanje zunanjih morskih moja. In ne nazadnje, kar zadeva splošno uredbo o varovanju osebnih podatkov in kar zadeva predlog za direktivo na tem področju za zaščito posameznih pri obvladovanju osebnih podatkov za določitev pravil za torej predlog direktive za preprečevanje Eh, in eh, ugotavljanje eh, kaznivih dejanj. Grško je grško predsedstvo uspelo dati ponovnega zagona pogajanjem na ravni sveta. Kar zadeva pa a, obdobje po Stokholmskem programu, smo pripričani v to, da se moramo osredotočiti na a, učinkovito izvajanje a, Eh, instrumentov, s katerimi že razpolagamo, zato da bomo kos eh, našim izzivom in to na podlagi solidarnosti, odgovornosti in vzajemnega zaupanja. Moramo biti pozorni in previdni, zato da bomo dosegli ustrezno ravnotežje med varovanjem državljanom in hkrati ne da bi zmanjšali spoštovanja te, načel temeljnih svoboščin in vrednot, ki predstavljajo kulturno identiteto Evrope. To je področje, oziroma področje svobode, varnosti in pravice je območje, kateremu Evropska unija stremi in proti kateremu napreduje. Morda napredek je nekoliko manj, manj na, a, navdušujoč kot v preteklosti, ampak vsem mora biti jasno, da obstaja politična volja, da pride do praktičnega izvajanja naših političnih aktov z ukrepitvijo sodelovanja med državami članicami tudi na praktični ravni. Hvala lepa, zahvaljujemo se vsem udeležencem, nacionalnim poslancem in evropskim poslancem, predvsem vsem, ki so preživeli do konca a, a, v, tej, zelo, v tem zelo dolgem zasedanju. Hvala lepa.